Dear colleagues, uh, good afternoon and we'll begin on... Drage kolegice, lep pozdrav, nadaljujemo z deseto točko na dnevnem redu. Izmenjali si bomo mnenja s prefektom z italijanskega ministrstva za notranje zadeve, Marijem Morkonejem, pa tudi za vodjo enote za Magreb na generalnem direktoratu Evropske komisije za sosedstvo in širitvena pogajanja z Jean-Christophom Filorijem. Z nami je tudi Mart Hita z Estonskega predsedstva sveta, pa tudi Vincent Piquet z oddelka za Magreb pri Evropski službi za zunanje delovanje. Kolegice in kolegi, koordinatori so na septembrskem sestanku sprejeli odločitev, da bodo povabili komisijo in službo za zunanje delovanje, zato da predstavita podrobnosti v zvezi z zadnjimi razmerami, kar zadeva financiranje dejavnosti, ki so povezane z migracijami v Libiji. Vesel sem, da je z nami prefekt Mario Morcone z italijanskega ministrstva za notranje zadeve. Najprej bo besedo dobil on, potem še ostali kolegi, ki sem jih prej najavil. Vem, da je to vprašanje za kolege izjemno pomembno, zato prosim vse naše goste, da so relativno kratki, kaj ti razprava potem bo zelo bogata, zagotovo bodo zastavljena številna vprašanja. Še enkrat vesel sem, da je z nami prefekt Mario Morcone iz italijanskega ministrstva za notranje zadeve. Hvala lepa za delo, ki ga upravljate. Vem, da ste bili z nami že v preteklosti in da nikoli niste oklevali, kadarkoli smo vas povabili ob drugih priložnostih, tako da vam zdaj kar predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat prisrčna hvala za vabilo, hvala lepa tudi za priložnost, ki ste mi jo ponudili, zato da pojasnim, kakšna je italijanska politika, kakšen je italijanski pristop do te za nas posrednje tematike. Odnosi z Afriko, še posebej z Libijo, so na italijanski agendi res osrednjega pomena. Mi se zavestno ukvarjamo s tem vprašanjem. V zadnjih letih je tudi komisija posvečala vse več pozornosti temu vprašanju. Začelo se je z vrhom v Valeti leta 2015, potem je bil oblikovan skrbniški sklad za Afriko, preko katerega vse države članice prispevajo k pomoči za Afriko. Tudi na zasedanju sveta PNZ v Talinu julija smo obravnavali različne tematike in takrat smo se dogovorili tudi o tem, katere ukrepe moramo sprejeti. O tem so se dogovorili tudi ministri za notranje zadeve Italije, Francije in Nemčije skupaj s komisarjem Avramopolosom nekaj dni pred tem v Parizu. Italija je odigrala zgodovinsko in tudi geografsko gledano vodilno vlogo. Marca smo organizirali konferenco v Rimu, tam smo oblikovali forum, ki se imenuje kontaktna skupina. Evropske in afriške države želimo vključiti v reševanje problema migracijskih tokov v sredozemlju. Zlasti želimo vključiti Libijo in Tunizijo. Imamo ne samo skupne namene, temveč so naše dejavnosti zelo konvergenčne. Nekaj mesecev kasneje se je organizirala še konferenca v Tuniziji. Na zadnje so ministri 13. novembra govorili o tem z Malijem, Čadom in Nigrom. Smo prav tako organizirali srečanje 28. augusta. Na tehnični ravni se bodo zdaj dela nadaljevala. 6. decembra bomo pripravili modalitete za konkretno sodelovanje v boju proti nezakonitemu priseljevanju in proti trgovini z migranti. To so pobude, ki jih zajema naša strategija. Evropska strategija ima prav tako tri ključne usmeritve. Kot prvo želimo se boriti proti trgovcem z ljudmi, kot drugo želimo zaščititi človeška življenja, želimo nuditi pomoč, poskrbeti za iskanje in reševanje na morju, želimo pa tudi pomagati pri zagotavljanju boljših standardov v centrih za pridržanje v Libiji in v drugih afriških državah. Tretja os se nanaša na to, da bi da tretjim državam pomagali pri krepitvi zmogljivosti na lokalni ravni, kar zadeva nudene pomoči libijskim organom. Zlasti, ko gre za upravljanje morskih meja, pa ne samo pri tem vprašanju, temveč tudi, ko gre za kopenske meje, lahko povem, da dosegamo pozitivne rezultate na področju boja proti trgovcem z ljudmi. Število mrtvih na morju se je zmanjšalo v zadnjih mesecih podatki kažejo, da se je število mrtvih zmanjšalo za 32,5 odstotkov. O podpori Evropske komisije smo sprožili pomemben večletni projekt, ki temeli na dveh ključnih fazah. Prva faza je od 2016 do 2020. Štiri temeljne ukrepe oziroma dejavnosti smo predvideli. Oblikovanje operativnih centrov, ki bodo delovali kot nacionalni centri za usklajevanje med posameznimi organi, tudi tistimi, ki nudijo pomoč na morju. Potem je tu še dejavnost, ki jo izvajamo v okviru libijske obalne in mejne straže, ko gre za naprimer ukrepanje plovil. Želimo tudi pomagati Libiji, da bo opredelila svoj koncept iskanja in reševanja na morju. Potem četrta točka se nanaša na krepitev zmogljivosti za izvajanje nadzora nad kopensko mejo. Potem pripravljamo pilotni projekt. Tehnična komisija se s tem ukvarja. Predvsem želimo oblikovati skupino za izvajanje nadzora na meji. Druga faza bo 2020 do 2026, takrat bomo predvsem delovali znotraj centrov za usklajevanje med posameznimi organi, želimo doseči tudi večji tehnološki napredek. 285 milijonov evrov je vreden celoten projekt, stroške smo porazdelili. Nekaj sredstev bomo dobili iz nacionalnega italijanskega programa za notranjo varnost, potem del sredstev bo prišlo tudi iz skrbniškega sklada za Afriko, kar zadeva sodelovanje med Italijo in Libijo na migracijskem področju. Lahko povem, da smo začeli izvajati šest ukrepov v kontekstu libijske obaljne straže. Libiji nameravamo do konca leta vrniti še tri plovila, šest smo jih že. Usporedno izvajamo tudi usposabljanja v specializiranih centrih. Gre za usposabljanje uradnikov, ki znajo uporabljati sodobne tehnologije, zlasti imamo v mislih uporabo tehnologije, ki omogoča komuniciranje z drugimi akteri, ki so aktivni na morju. Ne gre pa zgolj za te ukrepe, namreč v predvidenem okviru smo skušali načrtovati tudi podporo lokalnim skupnostim v tretjih državah. Razvoj lokalnih skupnosti ob migracijski poti je zelo pomemben. Ponudili smo že pakete pomoči, pa naj se gre za pakete zdravstvene pomoči ali pomoči v obliki hrane, sodelujemo z nacionalnimi centri, tudi z župani libijskih mest smo povezani, vzpostavili smo dialog. Te skupnosti so predstavile tudi kar nekaj projektov, ki se nam zdijo zelo pomembni. Izjemno pomembno je, da poskrbimo za uspeh teh projektov. Evropske institucije in druge države članice morajo zagotoviti ustrezen kapital za razvoj teh projektov. Pomagali smo libijskim skupnostim tudi pri oblikovanju dokumentacije. Skušamo zagotoviti tudi boljšo strukturo za zagotavljanje varnosti. Posamezni projekti so namenjeni tudi temu, da bi spremenili usmeritev gospodarskega razvoja v tej državi. Trenutno gospodarstvo temelji predvsem na delovanju trgovcev za ljudmi izboljšati želimo tudi zdravstveni sistem, potem prometni sistem v državi, celotno infrastrukturo želimo izboljšati. S tem bi lahko bistveno prispevali k stabilnosti v državi, okrepili bi tudi institucije, to pa bi pomenilo, da se bi migracijski tokovi usmerjeni v Evropo zajezili. Za komisijo je zelo pomembna uloga, ki smo jo namenili tudi UNHCR-u in OIM-u. Kot sem že prej povedal, absolutna prednostna naloga poleg boja proti trgovcem z migranti ostaja nudenje pomoči migrantom. Namreč ta država nikoli ni podpisala Ženevske konvencije s tem v zvezi torej konvencije iz leta 1953. Združeni narodi so prav tako bistven akter, ki nam bo pomagal pri zagotavljanju standardov, ki veljajo za centre za sprejem in tudi standardov, ki veljajo za prostovoljno vračanje. 15. septembra je zasedal tudi italijansko-libijski odbor, ki se ukvarja s temi vprašanji. Opredelili smo skupne cilje tudi predstavnik IOM in predstavnik NHCR-a sta bila z nami. UNHCR je do zdaj obiskal 28 od 29 centrov za pridržanje v Libiji. Tisoč oseb je v izjemno slabem stanju, tem bi lahko priznali mednarodno zaščito in jih preselili v tretje države. Potrebujemo humanitarni koridor za ženske otroke in starejše osebe. IOM je poskrbel za 9000 premestitev oseb iz Libije v tretje države. Italija ponuja humanitarno pomoč, sodelujemo z libijskimi župani. Tudi v okviru mednarodnega sodelovanja podpiramo delovanje nevladnih organizacij v Libiji. Pred dvema tednoma so ministri za notranje zadeve razpravljali v kontekstu kontekstu kontaktne skupine, podpisali so tudi dokument, ki se nanaša na zagotavljanje človekovih pravic. Poleg tega je Evropa skupaj z mojo državo Italijo obljubila finančno pomoč. Naše veleposlaništvo v Tripoliju igra izjemno pomembno vlogo, tudi ko gre za opravljanje funkcije medijatorja z libijskimi organi. IOM in UNHCR opravljata svojo vlogo tudi v okviru regionalnega programa za razvoj in zaščito v severnem delu Afrike. Komisija je sprožila ta program namenjen afriškim državam, tudi Libiji. Italija pa vodi konzorci 15 evropskih držav, ki so se zavezale k uresničevanju tega projekta. 31. julija se je zaključila prva faza tega projekta. 142 uradnikov iz Libijske obaljne straže smo usposabljali na področju azila, mednarodne zaščite. Še posebej smo omenjali ranljivost vseh teh oseb, ki potrebujejo zaščito skupaj z OEM-om in vlado v Tripoliju. Smo sprejeli standarde operativne postopke za dejavnosti v morju, enako velja tudi za izkrcanje in za pridržanje iz centrov za pridržanje smo izpustili 253 ženskih otrok, ki so upravičeni do mednarodne zaščite. 1007 oziroma 17 tisoč ukrepov smo izvedli na nacionalni ravni, spremljamo dejavnosti v teh centrih za pridržanje. Poleg tega smo razdelili 1290 rešilnih obročev posameznikom. V drugi fazi programa je Visoki komisarjat za begunce tisti, ki bo poskrbel za integracijo teh posameznikov. 400 tem najbolj ranljivim beguncem bomo skušali zagotoviti mednarodno zaščito. Poleg tega bomo spodbujali prostovoljno vračanje vsaj stotih oseb, ki naj se varno vrnejo v matično državo. Prvih 25 oseb, med njimi so tudi ženske in otroke. Otroci smo 11. novembra vrnili v Niger, preselili jih bomo tudi v druge države, ki jih bodo sprejele v okviru preseljevanja. Poleg tega pripravljamo center s pomočjo UNHCR-a, kamor naj bi namestili tisoč oseb, zlasti ranljivih oseb oziroma oseb, ki imajo pravico do mednarodne zaščite. Moja država skuša odigrati vodilno ulogo v tej državi, uporabljamo vso avtoriteto, ki jo imamo, zato da bi tudi UNHCR-u pomagali pri zagotavljanju zaščite. Želim si, da bi tudi Evropski parlament pritisnil na Združene narode v New Yorku, zato da bi pospešili s pošiljanjem mednarodnih strokovnjakov iz UNHCR-a. Tudi posebni poslanec eh, profesor Salame bi moral ukrepati bolj aktivno. Kar pa zadeva IOM, agencija se ukvarja predvsem z nudenjem pomoči libijskim organom in civilni družbi pri upravljanju z tokovi, pri odzivanju na nujne razmere. V prvih devetih mesecih smo v sodelovanju z UNHCR-em organizirali tudi več dejavnosti usposabljanja. 70 članov libijske obalne straže pri tem sodelovalo, poleg tega je IOM sodelovala pri prestrukturiranju teh točk za izkrcavanje, zagotavlja spremljanje pogojev v centrih za pridržanje in sprejem. 2200 tem osebam smo tudi razdelili rešilne obroče, nudili tudi zdravstveno podporo. Gospod predsednik, zdaj bi zaključil, potem pa odgovarjal na vprašanje, če bodo seveda člani imeli. Hvala. Um, Hvala, gospod Markoni. Naj samo povem, da imamo kar nekaj kolegov, ki še želijo besedo v zvezi s to zelo pomembno temo za naš odbor. Tako da zdaj sprašujem, zelo no, prosim, če se lahko naslednji tri govorniki kar se da jedrnati, kajti veliko nas čaka še pri odgovori. Če torej lahko lotite le tistih ključnih vprašanj, kar zadeva to tematiko. Naslednji je gospod John Kristof eh, Filori, ki je vode enote za eh, Magreb v generalni direkciji NIR. Izvolite, 50 minut. Prav lepa, lep pozdrav, gospod predsedujoči, dame in gospodje, poslanke in poslanci, lep pozdrav. Najprej obljuba ne bom vas mučil s številkami, ampak eh, vseeno bi vam podal nek celovit pregled prizadevan naših organov v okviru Skrbniškega sklada za Afriko, še posebej za Severno Afriko, kar zajema naše programe v Libiji. V tem trenutku imamo v Libiji v teku programe v vrednosti 162 milijonov evrov. Tri četrtine tega zneska, tri četrtine namenjamo zaščiti, zaščiti imigrantov in družbeno-ekonomskemu razvoju v skupnostih, ki gostijo te imigrante ena četrtina teh sredstev pa se namenja usposabljanju in razvoju kapacitet obalne straže v Libiji, da bi na ta način zagotovili bolj humano, bolj strokovno upravljanje migracijskih tokov v, teh, v tej državi. Kar zadeva področje zaščite, tu se izvaja več aktivnosti, tudi s pomočjo naših partnerjev na terenu, gre predvsem za mednarodno organizacijo za migracije, visoke komisarjat za begunce, pa tudi UNICEF, eh, tudi program OZN za razvoj. In pa tudi Nemška razvojna agencija GIZ. Med temi začetnimi ukrepi torej imamo v prvi vrsti pomoč migrantom na točki kjer eh, se stopajo splavil, gre za psihosocialno, humanitarno pomoč, pa tako humanitarno pomoč migrantom v centrih za pridržanje. In ustrajam na tem pojmovanju. Mi namreč želimo pomagati tistim migrantom, ki so trenutno v teh centrih, kjer so pogoji žal katastrofalni. Tega se vsi zavedamo in ravno zato se naše aktivnosti osredotočajo na ta vidik. Zaščita vključuje tudi humanitarno vrnitev v domovino najbolj ranljivih eh, migrantov. OEM od začetka letošnjega leta v veliki meri tudi zahvaljujoč naši podpori in našemu suportu lahko zagotavlja prostovoljno vračanje 10 tisoč, 10 tisoč migrantov. Cilj 15 tisoč bo dosežen do konca leta. In zato je absolutno jasno, da je med prioritet prihodnje leto to aktivnost, ki jo bomo še naprej. Izvajali v okviru tega sklada. Kar zadeva skupnosti, ki sprejemajo migrante, namen je pomagati tistim skupnostim, ki se soočajo z migracijskimi tokovi, ki seveda predstavljajo veliko breme za te skupnosti in zato so naši ukrepi tam, kot je sosed na moj desni ravno kar dejal, ta, da ponujamo družbeno-ekonomske možnosti in priložnosti mladim Libicem, da se predvsem prepreči negativne posledice tih otapljenih ljudi, trgovine z ljudmi in delovanja milic. Predvsem je pomembno tudi zagotavljati temeljne socialne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje, energetika, vojo, voda, kar seveda služi tako libicem kot migrantom. No in ti ukrepi se bodo podaljšali tudi v prihodnje, če bomo imeli na voljo vsa sredstva in sicer gre za aktivnost, ki jo bomo izvajali skupaj z Italijo, vključno s pomočjo občinam v Libiji in eh, podpori njihovemu družbeno-ekonomskemu razvoju. No in na zadnje naj še povem, da poskušamo pomagati tudi libijski obalni straži, da se ta bolj profesionalizira. Naj spomnim, da sredozemska pot v v srednjem sredozemlju, predstavlja najbolj smrtonosno pot. Od leta 2015 je več kot 10 tisoč oseb izgubilo življenje na morju, če tudi že letos beležimo bistveno znižanje tega števila in to seveda številke, kjer ne upoštevamo števila mrtvih v puščavi, kajti teh podatkov preprosto ni. Tako da ključno je, da se z humanitarnega vidika, z vidika zaščite, zagotovi pomoč, da se prepreči sploh odhod v prvi vrsti z tistem, o čemur pravijo čovni, ampak v bistvu so to naprave, ki niti slučajno niso primerne za prečkanje morja take kategorije, tako da bomo nadaljevali s tvrstnimi podpornimi aktivnostmi tudi leta 2018, v torej neki drugi fazi, ki bo omogočila tudi spostavitev operativnega centra za reševanje na morju. Tako na kratko v nekaj besedah opis trenutnega stanja in eh, našega dela zdaj in naših načrtov za prihodnje leto. Tako, gospod predsedujoči, bil sem kratek in jedrnat. Z velikim veseljem seveda pa bom odgovoril na vaše morebitne vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Ja, nedvomno bo nekaj vprašanj in eh, želel sem se pripričati, da bomo imeli čas za celovito razpravo. Tako to je bila komisija, sedaj pa služba za nadelovanje, gospod Vincent Piquet, ki je pa tako vodja enote za Magreb. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci. Na kratko, par besed strani predstavnikov službe zunanje delovanje. Ključno sporočilo je, da je visoka predstavnica pripisuje najviše možno stopne pomembnosti problemom, ki jih predstavljajo neregularne migracije v Libiji. Ključna prioriteta, torej, ki se prevaja v najrazličnejše aktivnosti. Najprej dialog z libijskimi kolegi, potem poziv EU, libijskim oblastem in drugim eh, za zagotavljanje humanega ravnanja z migranti in begunci. Gre torej za željo po spostavitvi sodelovanja z EU in eh, državami članicami, še posebej Evropsko unijo. In to je poziv, ki ga vedno znova ponavlja uh, vsem najpomembnejšim voditeljem v Libiji, pa tudi voditeljem sosed Libije, mm, tudi na jugu v regiji Sahel, kjer nas čaka še veliko dela za vzpostavitev ustreznega partnerstva. To je torej to, kar počnemo na politični ravni. Kot drugo, uh, Službe za nove delovanje skupaj s kolegi iz komisije, z generacije NIR, včas promoviramo ta celovit eh, pristop k vprašanju nezakonitih migracij, beguncov v Libiji. Gre za pristop, ki vključuje usposabljanje in izgradnje kapacitet eh, v libijskih institucijah, gre za krepitev upravljanja z mejami tako na morju kot na kopnem. kot tretje, to vključuje tudi pomoč ranljivim imigrantom v Libiji, vključno z centri za pridržanje in ne nazadnje gre tudi za sodelovanje z organizacijami OZN, še posebej IOM, e glede prostovoljnega, podprtega prostovoljnega vračanja migrantov v njihove domovine obseg financiranja je zelo velik, tudi obseg financiranja strednje držav članic je zelo visok, Italija je na prvem mestu, pa tudi druge države članice, ki so prispevale v skrbniški sklad, eh, tu pa so tudi države članice, ki sodelujejo v aktivnostih skupne varnosti in obrambne politike EU. Gre za operacijo EU NAFOR med Sofija, ki se izvaja v sredozemlju in ki je omogočila rešitev 42 tisočih oseb v vodah severno od Libije. Potem je tu program za pomoč pri upravljanju z mejami EU in kljub težavam, s katerimi se soočamo glede na nestabilnost v Libiji, ta program eh, vendarle zdaj že začenja z programi usposabljanja in izgradnje kapacitet z libijskimi organi. Pri tem usposabljanju je vidik človekovih pravic in spoštovanje humanitarnega prava rdeča nit, ki teče skozi vsa usposabljanja, ki jih zagotavljamo. Nedavni posnetki CNN suženskih tržnic eh, v Libiji seveda sproža obsodbe z vseh strani, vključno z Evropsko unijo. Visoka predstavnica je zelo jasno povedala svoje stališče tu v parlamentu prejšnji teden na konferenci o Afriki, ki jo je gostil predsednik Tajani. Prejšnji teden se je sestala s predsednikom Afriške unije, predsednikom Kondajem. Prav tako s predsedujočim Afriške komisije, gospodom Musa Fakijem, ki, s katerim se tudi objavila skupno izjavo. Visoka predstavnica je vodi tudi dialog z IOM, z generalnim direktorjem Petrom Svengtom, s katerim skupaj preučujete, kaj bi lahko še storili skupaj z IOM, da nekoliko olajšamo razmere za begunce, ki so pričali v Libiji. Omeniti velja tudi, da so zdaj prvikrat libijske oblasti podale zelo jasno izjavo, ki odločno izraža tudi njihovo odgovornost ali vsaj deljeno odgovornost za problem nezakonitih migracij in eh, tudi za spoštovanje človekovih pravic, ko gre za begunce, ki se nahajajo v Libiji. Tako da to vsekakor vidimo kot eh, določeno pomembno spremembo odnosa do tega vprašanja in upamo, da bomo na tej podlagi lahko vzpostavili učinkovitejše sodelovanje. En takšen pozitiven element je morda ta, da so prejšnji teden v Tripoliju libijske oblasti prvikrat gostile delno skupino za migracije skupaj z OZN, državami članicami, eh, pa tudi EU. Še en pomemben dejavnik je reakcija afriških držav. Kar nekaj jih je bilo zelo kritičnih do nehumanega ravnanja z begunci v tej državi. In Libija je vsekakor izkazala občutljivost na to vrstne kritike in zato nameravamo vrh ki poteka danes in jutri med Afriško unijo in Evropsko unijo, unijo med šefi vlad in držav v Abidžanu, izkoristiti za to, da tudi na tem vrhunskem srečanju še nekoliko bolj utrdimo sodelovanje med nami in zadevnimi afriškimi državami, državami izvora, pa tudi Libijo samo. cilj, ki smo si ga zastavili, je, da poskušamo povečati število migrantov, ki jih vrnemo v domovino prostovoljno. No, na zadnje še opozorilo, kljub vsem tem priložnosti, ki smo jim priča in ki jih bomo zasledovali, moramo vseeno biti realni se zavedati dejstva, da Libija ostaja izredno nestabilna država, ki ne poseduje takšnih državnih institucij, ki bi državi omogočile, da se s tem problemom sooča na učinkovit in celovit način. No, ta ugotovitev pomeni tudi to, da je, so možnosti za ukrepanje tako na naši kot na libijski strani omejene. To kapaciteto, to sposobnost želimo ukrepiti, ampak to se ne more zgoditi čez noč. No in eh, kot čisto zadnje bi povedal še to, da seveda moramo obravnavati probleme vezane na nezakonite migracije in se jih lotevati neposredno, ampak edina resnično trajna rešitev za probleme v zvezi z nezakonitimi zakonitimi migracijami in v zvezi z nehumanim ravnanjem za begunci je ta, da se Libija kot država stabilizira in da se tam vzpostavi mir in zadostna mera varnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. In na zadnje prisluhnimo še predsedstvu, gospod eh, Hitam, tam nekje 5-6 minut. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora, dame in gospodje. Najlepša hvala za povabilo predsedstvu na eh, prisotnost danes tu. Z velikim veseljem vam podam tudi naš pogled na to vprašanje. Bom kratek, bom eh, dokaj splošen v svojem nagovoru, kaj ti govorniki pred menoj so bili že izredno podrobni, ko gre za opredelitev njihovih stališč. Ko je kriza konec junija ponovno udarila Um, na srednje sredozemlje. Italija je bila s tem najbolj prizadeta, se je predsedstvo takoj odzvalo. Spremenili smo tudi dnevni red eh, neformalnega sveta PNZ na začetku julija v Talinu in razmere na tej srednje sredozemski poti in v Libiji so bile ključna tema. Potem smo pripravili tudi implementacijski načrt za spremljanje vseh ukrepov, ki jih eh, Italija in Evropska unija izvajata za omilitev razmer in za reševanje življenj. O tem načrtu smo večkrat govorili na ravni Koreperja, najbolj eh, nedavna priložnost je bilo prejšnji teden. Imeli smo tudi okroglo mizo na visoki ravni, ker smo se posvetili tej tematiki še bolj podrobno in skušali poiskati natančne rešitve. Estonski ministr za notranje zadeve, gospod eh, Anders Alvet, je tudi sam bil osebno vključen v te dejavnosti. Dvakrat je bil osebno v Italiji in eh, se pogovarjal z italijanskim eh, ministrom. Pa je tako je odpotoval v Italijo na sestanek z župani eh, Libije. Žal ti niso prispeli prepočasno, ampak namen je bil. Prav tako je aktiven v kontaktni skupini za srednje sredozemlje. Mm, junija, o, julija smo bili v Tunisu, novembra v Bernu, čeprav to geografsko gledano ni najbolj blizu tej poti. Zdaj, če želimo izvajati ukrepe iz tega načrta, potrebujemo seveda zadostno mero financiranja in to je stališče, s katerim se strinjajo vse države članice. Vprašanje skrbiškega sklada za Afriko, še posebej razsežnost Severne Afrike, o kateri so govorili kolegi iz komisije, predstavlja najvišjo politično prioriteto. Zdaj že nekaj mesecev gre za razpravo na svetu PNZ, na oktobrskem Evropskem svetu in tudi na svetu za znanje zadevo zunanje zadeve. In tu gre za to, da Libija, ki omejuje te migracijske tokove na, na poti, ima zadostna sredstva eh, tudi skozi čas. Prioritete, ki jih države članice menijo, mm, da jih je potrebno financirati, se nekoliko spremenjajo, gre tudi predvsem za to, da se zagotovi ustrezen družbeno-ekonomski razvoj v tistih skupnostih, v tistih občinah, ki gostijo največje število migrantov. 19. in 20. oktobra so evropski voditelji pozvali države članice naj ustrezno financirajo ta skrbniški sklad in predsedstvo takrat dalje vodi prizadevanja na dosego tega cilja. O zadevi razpravljamo na Koreperju, na svetu za splošne zadeve. Prav tako je bilo to na dnevnem redu pogovorov naših stalnih predstavnikov predstavniki drugih držav, tako da mislim, da smo lahko kar optimistični in vstopimo v novo leto z zadostnimi sredstvi za zagotovitev financiranja razsežnosti Severne Afrike v skrbniškem skladu za Afriko. Toliko za enkrat, z veseljem odgovorim na vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj odpiram razpravo, največ tri minute vsak, kolegica in kolegi, prosim, kaj ti. Razumljivo je, da vas veliko želi spregovoriti na to pomembno temo. Začenjamo, Barbara Spinelli, izvolite. Ja, jaz bi se najprej zahvalila govornikom. Moram reči, da sem kar zaprepadena nad eh, tem razkorakom, ki ga vidimo mm, med eh, nekakšnim zadovoljstvom nad doseženimi rezultati in eh, izjavami, ki jih slišimo še posebej izpred nekaj dni strani visokega komisarja OZN, na podlagi te izjave naj Evropska unija in države članice ne bi storili ničesar zaenkrat za to, da se zniža obseg zlorab in trpljenja migrantov, citiram. Vsi smo zdaj videli ta videoposnetek CNN z 12. novembra, kjer se na tržnici prodajajo migranti kot sužnji. Ampak to so vse stvari, ki smo jih vedeli od začetka, ki ste jih vi vedeli od začetka in ste vseeno šli v dogovor za Libijo. Decembra leta 2016 je OZN pripravilo poročilo, v katerem je bilo jasno opredeljeno, da Libija ni varna država. 11. aprila 2017 je OIM objavila poročilo o prodaji migrantov v služnstvo. in tudi številne druge organizacije so poročale o istem. To torej je problem, ne pa zagotavljanje zdravstvene in psihološke oskrbe migrantom in pridržanjem, če je problem sam to, da se migranti tam pridržujejo in da gre za državo, v kateri ni nekega jasnega političnega vodstva. Vprašanje za prefekta iz Italije od maja 16 eh, do maja 2017 je prišlo do številnih zavrnitev plovil, to je minister tudi zavrnil, tudi komisar Muznik iz Sveta Evrope je to izpostavil in tudi vi, gospod Morkone, ste te trditve zavrnili. Tu imam dokument, ki sem ga dobila od uh, oddelka za varnost v Ministrstvu za notranje zadeve Italije. In tu je govora o številu zavrnjenih tujih državljanov. E, tako da do tega je prihajalo. Vi tudi pravite, prefekt Markone, da ne sledite neumnostim, ki jim pravi Amnesty International. Eh, ali pa temu, kar pravijo tisti, ki so odgovorni za človekove pravice v svetu Evrope. Pravite, da vi ne sledite tem neumnostem. To so stvari, ki govorijo vse mednarodne institucije od lanskega decembra. Tako da prej ali slej menim, da bo italijanska vlada in Evropska unija, ki jo podpira, morala začeti razumeti, da so te tako mlade neumnosti preprosto resnica. Hvala. Eh, vsi prispevki bodo kar odločni, tako da če se strinjate, bi vam dal besedo potem proti koncu. Če tudi to morda vidite nekoliko bolj osebno. Eli Šlajn, prosim. Perfekt Markone, dobrodošli nazaj v našem odboru. Kot veste, smo nedavno izglasovali revolucionarno reformo Dublinske uredbe, eh, ki uzakonja načelo solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami, kar zadeva sprejem migrantov. Ampak prezdevanja parlamenta se mi zdi, da ne najdejo nekega odseva v delu sveta in komisije, ki še naprej izvaja ta strategijo eksternalizacijo eh, naših meja. In mm, zdi se, kot da menijo, da je dovolj, da problema ne vidijo in je potem rešen. Eh, zdaj slišimo novice o novih eh, težavah v mm, sredozemlju, ne vem koliko ur se čaka na reševanje strani Libicev, otroci umirajo na morju, medtem ko italijanska obalna straža s podporo italijanske vlade in evropskih institucij onemogoča, kot kažejo videoposnetki, reševanje in iskanje organizacije Sea-Watch. Gre za prostovoljno e, organizacijo in e, migranti so zaskušali vreči v morje e, osebe, celo napadali z vrvmi in tako naprej. In vse to pod nekakšnim budimo česom italijanske mornarice. Mislim, da Libijska obalna straža nekako ni spremenila svojega ravnanja. Gre resnično za kriminalna dejanja eh, in gre za kršitev načela ne mm, zavračanja. Dejstvo je, da ni prišlo potem do okrepljenega iskanja in reševanja na morju po zabrnitvi oziroma po nemogočenju delovanja nevladnih organizacij. Tako da je ključno vprašanje, kdo izvaja učinkoviti nadzor. Lepo je, da komisar za človekove pravice govori o humanosti, ampak kot kažejo posnetki eh, CNN, se vračamo v čase služenstva obstaja nevarnost, da bodo ta sredstva končala v rokah milic, ki omogočajo še naprej eh, trgovanje in pa tihotapljenje ljudi. In edina možnost je, ja, bom počasnila, hvala kolegi za upozorilo. Torej, Libija ne omogoča nikakršnega eh, izboljšanja razmer v centrih za pridržanje. To kaže tudi število eh, ljudi, ki so v zaporih, ki jih vodi libijska milica. Dve vprašanje za prefekta Markone. Italija je namenila 10 milijonov za uh, skrbniški sklad EU za Afriko in eh, drž, med državami članicami, eh, predvsem eh, Italija, predvsem skuša eh, ta sklad uporabiti za zasledovanje lastnih interesov v Afriki. 20 odstotkov sredstev prihaja iz razvojnih sredstev ki se sedaj preusmerjajo v cilje, ki niso skladni z členom 208 PDEU, torej izkorenjenje revščine. Gre za torej projekt, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve spremlja in ki bi ga moralo nadzorovati. In zanima nas nekaj več informacij o tem, kako se ta denar porablja v praksi. Komisija je odgovorila na naše vprašanje. Zelo ne. Eh, dorečeno, čež da je spremljanje v rokah Italije in tretjih oseb. Kdo so te tretje osebe ali organizacije, ki ne bi izvajale spremljanje oziroma nadzor? Hvala lepa. Ja, kot eh, veste, je ura obupala tudi lučka, zato da vas opozori, da govorite nekoliko počasneje, je obupala, tako da držite se treh minut, pa skušajte tudi normalno govoriti, če če gre. To ne zato, ker eh, dobiš, eh, eh, Laura, ti naslednja beseda. Prosim, tudi ti ne govori prehitro. Ja, hvala lepa. Dobro. Pred nekaj tedni so sporozumi med EU, konkretno med Italijo in Libijo, bili opredeljeni za nehumane strani eh, komisarja za človekove pravice OZE. Govore je bilo o eh, nekakšnih kršitvah človeštva, vesti človeštva, govore o mučenju, izkoriščanju, zasužnjevanju. CNN je celo zabeležil prodajo ljudi na eh, dražbi na, na kakšnem služenskem eh, trgu. Nedavno smo videli tudi posnetke napadov libijske obalne straže na plovilo z eh, migranti, obenem pa je helikopter italijanske mornarice skušal eh, preprečiti nadaljno pot temu plovilu. Torej gre za očitne kršitve človekovih pravic. Vlada Sarađe prejema naš eh, sredstva, ampak nimamo nadzor nad porabo teh sredstev. Ta nadzor je prenešen neposredno na milice, ki se bojujejo proti drugim milicam, proti skupinam, eh, ki se ukvarjajo z jih otapljanjem ljudi. Od tega je odvisno povečanje ali zmanjšanje števila priplulih migrantov v Italijo. Zakaj torej, to je moje vprašanje, nimamo ene same oblasti, priznane oblasti v Libiji? Pravimo, da poskušamo usposabljati libijsko obalno stražo, ampak koga financiramo, koga podpiramo, katere, katere libijske ozemlje, kateri del libijskega morja se nadzira. Se borimo proti tihotapcem ali proti migrantom, se borimo proti trgovini z ljudmi ali pa skušamo zgolj preprečiti, da bi migranti prihajali v Evropo, pa naj stane kar hoče. Kdo torej nadzira in upravlja center za pridržanje v Libiji? in tudi ti centri prejemajo sredstva iz Italije in Evropske unije. Tako, eh, prosim, če mi lahko odgovorite na ta vprašanja. Hvala lepa. Thank, thank Hvala lepa, odlična vprašanja. Upam, da bomo imeli dovolj časa za vse odgovore. Najprej Katarina Činiči, prosim. Ja, hvala, hvala gospod predsedujoči, hvala lepa. hvala lepa našim gostom. Se prevečujem, ker nisem bila prisotna od samega začetka, ampak eh, menim, da je prefekt Morkone jasno predstavil, do kakšne mere se Italija trudi sprejeti migrante in jim zagotoviti dostojanstvene pogoje na našem ozemlju. Moje eh, vprašanje so kolegi pred mojo v bistvu že sestavili. Kljub tem sporazumom za Libijo, Italija ni opustila prizadevanj za to, da se vendarle omogočijo takšni pogoji, ki spoštujejo človekove pravice imigrantov v centrih za pridržanje na ozemlju Libije. Čeprav vemo, da žal so razmere dramatične, še posebej imam v mislih eh, mladoletnike, za katere se nikoli ne bi smelo predpisati pridržanje, vsekakor nikakor ne samo zato, ker so imigranti. Mislim pa, da je pomembno, da se vključijo vse evropske institucije v to razpravo. Eh, nekaj se je že mm, naredilo na tem področju, veliko je še treba postoriti. Potem, kar zdajva spoštovanje pravic, eh, kar zdajva dostojanstven sprejem, pomembno je, da se obiskujejo eh, ti, ta taborišča, da vidimo, kakšne so pogoje življenja, da se čim prej opravi tudi preverba statusa Eh, teh oseb, še posebej najbolj ranljivih oseb, ali imajo status begunca eh, in da se tudi v primeru neizpolnitve pogojev te osebe vrne v domovino, eh, sploh ko gre za prostovoljne vrnitve, se mora to zgoditi čim prej. Sicer pa se strinjam s tem, kar so dodali kolegi pred menoj in tisti, ki bodo govorili še za menoj. Bi pa se osredotočila na eno zadevo. Po mojem mnenju, zaenkrat še ni ustrezne ravni boja proti trgovini z migranti. In tudi, te, tudi tej temi se bo treba posvetiti, kaj ti eh, žal trgovina z migranti oziroma tih otapljenih migrantov eh, bo še naprej ostalo eh, dejstvo in mi imamo vse čas pred seboj ta problem, ki predstavlja problem tudi z vidika človekovih pravic, ampak tega se ne bomo mogli ustrezno rešiti, ne kot država prvega vstopa, mi smo najbolj izpostavljeni, ampak tudi kot Evropska unija, kot celota, eh, ob spoštovanju kriterijev solidarnosti in delitve eh, odgovornosti, ne bomo uspeli tega problema rešiti, če se ne bomo uspešno borili proti trgovini oziroma tih utapljanju ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa, Marin Björk. Eh. Hvala lepa. Moram reči, da me je prej skrbelo, sedaj ko sem prisluhnila našim povabljencem pa me še bolj skrbi. Razmere, kot je bilo rečeno strani veliko kolegov, je, so predvsej drugačne od tistih, ki bi jih radi imeli. Nas seveda zanima demokracija, pravna država, delovanje družb tem odborom in to me navaja na prvo vprašanje. Kakšna pa je prednostna naloga EU v Libiji? To je za Svetin je AS, bi se naj borili proti nezakonitim migracijam, če je to to, potem imamo popolnoma napak, potem smo morda del težave. Ali mora biti prednostna naloga kaj drugega? Torej, povejte več o tem. Potem, danes smo imeli zelo zanimivo predstavitev. Nekateri strokovnjaki so rekli, da se sedaj mirice financirajo in vprašanje je, kdo nadzira te ljudi in finančne tokove. Nimamo nobenih jamstev, kdo so partnerji, s katerimi sodelujemo. Libijska obalna straža deluje tako in to je dokumentirano, da ljudje obtičijo v Libiji in to je proti mednarodnemu pravu. Bežijo iz Libije, pa jih blokirajo, vračajo jih in to v zapore. Kar se tiče akterjev, ki jih podpiramo, je to zelo, zelo sumljivo. In potem, kdo je naš partner na južni meji, kdo podpira, e, kdo dobiva našo podporo. In tretje vprašanje, kar se tiče centrov, centrov za pridržanje. To so zapori. Združeni narodi so bili jasni. Noben center ni spremljal. Zakaj jih financiramo? Tega voljivcem ne morem razložiti. Ni sprejemljivo, da to počnemo. Biti bi morali del zapiranja teh centrov, ne pa njihovega ohranjanja pri življenju. Kar se tiče vračanja, mislim, da, ko govorite o prostovoljnem vračanju, nekoliko skrivate besede, ko se pritiska na ljudi, jih zapirajo in jih potem vračajo. Da pa sedaj upravljamo koncept prostovoljnega vračanja, mislim, da to ni ustrezno v libijskem primeru. Hvala lepa. Ditmar, prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Na začetku sem imel vtis, da so bile razmere olepšane, kar se tiče odnosov med EU in Libijo. Razmere. bi lahko pisali bolj realistično, kot smo to slišali v nekaterih besedah. Naj to ponazorim z enim primerom. 6. novembra se je zgodil tragičen incident na sredozemlju. Posredovanje libijske obaljne straže je sicer potekalo, vendar pa umrlo je pet ljudi. Gumijasti čovn je podal klic v sili in pod vodstvom Sea Watch Drive in s podporo italijanskega helikopterja Marine in francoske ladje je posadka skušala rešiti ljudi pred utopitvijo. Razen 30 mil, izven teh 30 mil, izven vseh pristojnosti je libiški, eh, oprostite, libijski čovn motil reševanje, če bi libijska obalna straža se držala mednarodnih pravil, bi lahko preprečili katastrofo. Evropska unija ima predvsej odnosov z libijsko obalno stražo, kaj se tiče financiranja, usposabljanja, materijala in tukaj EU nosi so odgovornost. Postavlja se torej vprašanje, kaj meni komisija o tem, in kaj počnemo, da bi ga resnično preiskali. Zastavlja pa se še vprašanje. Imamo nekakšen načrt za usposabljanje libijske obalne straže. Bi lahko poslanci to videli? Imamo nadzorno poročilo od zunaj neodvisnih organov. Libijska obalna straža je pogosto v zadnjem času kršila mednarodno pravo. Komisija se mora odzvati da bomo tudi praktično, ne samo z besedami, se držali mednarodnega pravnega reda. Glede na ta incident in veliko strašnih stvari, ki se dogajajo v Libiji, je nujno potrebno, da komisija preveri svojo strategijo, kar se tiče Libije. In končno pridemo nazaj v praksi k politiki, ki se bori za človekove pravice. Hvala lepa. Gospa Winberg. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa vsem za podane informacije. Lahko rečem, da marsikaj ni bilo jasno. Razmišljam predvsem o tem, kar ste dejali, da je prednostna naloga boj proti tihotapcem. Seveda, to je jasno, vendar pa sprašujem se, kaj lahko storite v teh razmerah, ko naletite na tihotapce v čovnih. kam pa gredo, gredo v Italijo, boste premaknili težišče težav tja. Govorimo o čovnih ob obali Libije. Bi naj migrante vrnili v Libijo, jih odpeljali v Italijo, kaj bomo z njimi storili? Veliko vprašanj se poraja. Prav tako me zanima, govorili ste o znižanju prihoda migrantov za 32 odstotkov iz Libije v Italijo. To je morda res. Vendar pa, če si pogledamo Španijo, naprimer, vidimo porast. Število se je potrojilo v primerjavi z lani. Tako da se samo porablja drugo pot. 500 tisoč migrantov na jugu Španije samo izbirajo druge poti. Najprej smo imeli sporozum s Turčijo, ki ni deloval, samo vprašanje časa je bilo, da bodo zahtevali več denarja. Potem smo videli številke iz Grče, ki se večajo sedaj Libija. Kateri pa je naslednji korak? Se bomo pogajali z Marokom. Najbolj humani način bi bil reči ne. Evropa je upravila svojo dožnost. Vsaka vlada mora najprej poskrbeti za svojo državo. In tako bi lahko tudi zaustavili vse te smrti v sredozemlju. Reči moramo ne. Biden Holzer. Danke schön. Hvala lepa. V zadnjih dneh, tednih smo dobili veliko novic o ljudeh in o stanju v Libiji. In sedaj se potrjuje to, kar smo že dolgo vedeli, kar smo sumili. Veliko mojih voljivk in voljivcev se je obrnilo name in me spraševalo, kaj se točno dogaja. Bili so pretreseni iz zime, da danes nisem nič izvedel jezi me, kako svetujete teme, hodite kot mačka okrog vrele kaše. Tako da moramo to kar sprejemati. Če se želimo boriti proti trgovini z ljudmi, in to je ključnega pomena, glede na to, kakšne strašne stvari se dogaja, potem moramo vedeti, da se ne moramo s tihotapci boriti proti trgovini z ljudmi. To je edinstveno, to je pravzaprav celo usodno razumevanje te težave in to kaže pravzaprav na našo nemoč. Zanima me, ali imate vsaj kaj številk, za koliko ljudi gre, koliko ljudi je res ujetih v Libiji. Če bi naj spoznali tudi to razsežnost. In verjetno teh številk niti nimate. Potem bi morali poznati te številke. Um, Gospa Luzing. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Tudi sama moram reči, da sem zelo prestrašena na tem, kar ste tukaj predstavili še prav posebno pa sem prestrašena na tem, če se niste omenili. Prestrašena sem, kako enostransko opisujete razmere v Libiji in še prav posebno v vodah pred Libijo. Prejšnji teden sem sprejela predstavnike Sea Watcha in organizacije Zdravniko brez meja in poročali so mi o primerih, še večjih primerih, kot je ta, ki je bil omenjen strani predhodnika. Videla sem podobe, kako so pripadniki libijske obaljne straže uničili z nože in streljali na gomenjake, ko so potem ljudje popadali v vodo. So obrnili mm, hrbte. Pomagati so hoteli pripadniki Sivoča in potem je obaljna straža stopila na krov Radio Sea Watcha in so preprečili, da bi jim pomagali. V ozadju sem potem videla še nekaj ladij, nisem točno videla, ali je bila to italijanska obalna straža, ki so vse spremljali in niso ukrepali. Bile pa so ladje, ne vem torej, točno čigave, ki so to spremljali. In to niso posamični primeri. Vsi oči in zdravniki brez meja so idealni, da se to pravzaprav dogaja vsakodnevno, vedno znova. Tako ne sme biti, da tako italijanski, kot tudi libijski organi in organizacije tega ne vedo. Vse, kar se dogaja, se dogaja pod budnim očesom, in sprejemanjem z njihove strani. Tako da moram reči, da sem ogrožena, ko potem tukaj slišim besede humana obravnava, človekove pravice, dostojanstvo in govorite o ukrepih za reševanje. Ne gre za to. EU počne točno to, kar je kolegica iz Švedske ravno kar dejala. Rekli smo ne beguncem in rekli smo ne preživetju teh ljudi na begu. Vprašanje. Kakšen kodeks velja za usposabljanje libijske obalne straže in po kateri zakonodaj se to počne? In potem še vprašanje za službo za zonalne delovanje in komisijo. Kaj si predstavljate pod trajnostno rešitvijo? Tej ste veliko govorili, še prav posebno glede na dejstvo, da sedaj umre skoraj trikrat toliko ljudi v puščavi kot v sredozemlju. Je to trajnostno? Če streljam na begunce v sredozemlju, da se obrnejo in da potem ljudje umrejo v puščavi da potem državam kot je Nigru želimo naprtiti obladovanje teh zadev in oni samo postavljajo zidove, ki so vedno višji. Morda imate tudi kakšno bolj humanitarno podobo trajnostne migracijske politike. Okay, um, Hvala lepa, gospod Korao. Sì, grazie Presidente. Io sarò molto. Hvala. Zelo na hitro. Da ne ponavljam konceptov, o katerih smo že večkrat govorili in ki so jih kolega omenili. Dve zadevi bi rad eh, izpostavil in vprašal profe, eh, prefekta Morkonja. Najprej denar. Ali je konec koncev Italija tista, ki daje na mizo večino sredstev za to operacijo v Libiji, oziroma kakšno je natančno razmerje teh sredstev, ki jih vlagamo v to operacijo in koliko potem odpade na skrbniški sklad, ki naj bi tudi zasledoval cilje razvoja, ne pa nadzora na mejah. Kar zdaj v druge sporazume tudi z Turčijo, do katerih smo bili kritični tam gre za sredstva, ki prihajajo iz vseh držav članic in zanima me, ali je tokrat Italija prepuščena sama sebi, da upravlja mm, ta problem mm, tudi z finančnega eh, vidika. Drugo vprašanje. Pravite, da delate v tesnem stiku z ministrom Minitijem. Eh, tu je bilo govora o mučenju, o kršitvah človekovih pravic, ki potekajo v Libiji. Ali ministrstvo v Italiji razmišlja o tem, o morbitnih rešitvah in ali na evropski ravni, to je vprašanje za, za druge govornike, ali je na evropski ravni neka volja začeti s preiskavo oziroma dejansko ugotoviti, kaj je tisto, kar se de facto dogaja v Libiji. Hvala. Um, Lorenzo Cezo, please. Hvala lepa, Lorenzo Cezo. Intanto volevo rivolgere un ringraziamento. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem gostom, še posebej prefektu Morkoneju. Rad bi se mu zahvalil kot italijan. Tudi sam trenutno nasprotujem kritika. Mislim, da je v zadnjem obdobju italijanski ministr opravil ogromno dela v odnosu do Libije. Sestajal se je tudi z eh, župani v obaljnih mestih v Libiji. Mislim, da so ostali kolegi bili kar nekoliko preveč kritični. Zanima me, kaj počne Evropa, Italija že tako ali tako počne preveč. Zanima pa me, kaj Evropa počne za to, da bi Italiji pomagala pri razreševanju problemov. Temeljno vprašanje je, kaj počnemo za to, da bi Libijo stabilizirali. Ne moremo opustiti, da Italija sama upravlja to delo. Ne bom vprašanja zastavljal prefetu Morkonaju, on je že tako ali tako junak skupaj z našim ministrom. Zanima me, kaj počne ta svet in komisija zato da bi se razmere v Libiji stabilizirale. Če se Libija ne bo stabilizirala, potem je to, kar počnemo, zgolj lepo govoričene. Sam sem v opoziciji vlade, ampak vseeno moram to izpostaviti. Zato bi prosil, da predstavnik sveta pove, kaj počne svet s tem v zvezi. Zanima me, da mi poveste tudi, kaj počne svet visoka predstavnica Mogherinjeva za to, da bi se razmere v Libiji stabilizirale. Če se zadeve ne bodo stabilizirale, potem je to, kar počnemo, res zgolj govoričanje, lepe besede in nič drugega. Spremeniti je treba življenje ljudi. Nikoli pa ne bomo zaustavili tega eksodusa. Namreč, če umre v enem letu toliko ljudi, je logično, da bodo ljudje bežali. Ne moremo pa zgolj Italiji prepustiti te naloge. Kar nekaj kritičnih pripomb smo slišali na vlogo Italije, kar je nesprejemljivo, glede na to, kako obsežno delo opravlja Italija. Predstavnike sveta in tudi službe za zonanje delovanje bi rad vprašal, kaj vi počnete za to, da bi našli politično rešitev v Libiji. V nasprotni V nasprotnem primeru bomo zgolj plebetali o tem še ne vem koliko let. Hvala. In še zadnji, na kratko, ko bo končal s pogovorom po telefonu, Tomas Dehovski, prosim. Um... Hvala lepa. Nisem tu zato, da bi kritiziral Italijo, kaj ti menim, da je Italija uspešna pri veliko vidikih, lahko se ji zahvalimo, kolikor se le da. V zadnjih mesecih, razen če ni italijanska vlada sprejela določenih ukrepov in strelila, če ne bi naredila določenih eh, korakov, bi bila Evropa polna ekstremistov. Zato, gospod Morkoni, naj poprašam po vašem sodelovanju z ne vladnimi neprofitnimi organizacijami v sredozemlju. Bom po angliško. Najprej bi se vam rad zahvalil. For your excellent work, uh, I would like to thanks Oriol Italian uh, Institute. Rad bi se zahvalil vsem italijanskim institucijam. Ne, ne, kar nadaljujte. Moje vprašanje je zadevalo sodelovanje z nevladnimi organizacijami sredozemlja. Najprej, kako to izgleda, kaj predlagate za naprej. In potem drugo vprašanje, kakšno bo prihodne sodelovanje z libijskimi organi veliko težav je bilo, kako vi to vidite, kako bi to lahko resnično dobro uredili z italijanskimi organi, da bi odšli v libijske vode in preprečili tihotapljenje z ljudmi. Hvala lepa. Res, nimamo več časa, ampak želim vam dati dovolj časa, še pa posebno gospodu Makonju. Dobili ste veliko neposrednih vprašanj. Naj pa omenim, prejšnji mesec je bila delegacija v Tuniziji in smo govorili tudi z libijsko obalno stražo. Imeli smo zelo poglobljen obisk, tako da ne želim, da bi, kak, da bi imeli kak nesporazum za ribe. Bili smo tam, prisluhnili smo, vemo, zakaj in gre in vemo, da je to kromozanska naloga. Gospa Veržija bo to potrdila kot voda delegacije, gotovo prosim, poskušajte odgovoriti na kar se da veliko od teh vprašanj. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil parlamentu. Več poslancev je že omenilo, kako častno in obsežno delo je bilo upravljeno v kontekstu reforme Dublina. Naj povem tudi, da Italija izjemno ceni predanost, ki ste jo pokazali tekom pogajanj s svetom in tekom celotnega postopka. Za nas je bilo to zelo pomembno. Pokazali ste pravo solidarnost, priznali ste tudi, da spoštujete načela iz pogodbe. Skušam zdaj čim hitreje odgovoriti, ampak naj začnem z vprašanji. Na koncu si bom pustil pripombe gospe Spinelli, ker je bila najbolj stroga. Ne vem, kdo ni podpisal MSF-a in kdo zakaj tega ni želel podpisati. Vsi delajo v tem kontekstu. Sam že več kot 40 letja spremljam to področje. Vsaj minimalno moramo spoštovati pravila, kot jih predvideva mednarodna zakonodaja. Glede odnosa Italije. Italija se ni zadovoljila zgolj s tem, da bi obsojala in enostavno živela v miru. Nismo zgolj obsojali libijskih organov že leta 2006. Smo se pogovarjali o priseljevanju in o pravicah. Številni iz znane knjige ne želim zdaj citirati, ker jih ne želimo žaliti, pa pravijo, da so presenečeni nad tem, kar mi vemo že od leta 2006. Italija se je takrat odločila, da bo ukrepala. Italija se je odločila, da bo kljub temu ukrepala. Zato, ker je želela stabilizirati Libijo, ker je želela zagotoviti spoštovanje pravic, ker je želela, da bi v tej državi zrasla kul demokratična družba, da bi se vendarle uveljavila demokratična kultura. Želeli smo zaščititi integriteto človeških življenj. Takrat smo priznano vlado, tudi strani Združenih narodov, sodelovali. Ne govorim o nekem akterju, ki naj bi ga kar tako pobrali na cesti mimo grede in se skupaj odločili o ciljih. Mi smo se odločili, da bomo podprli ne samo Libijo, temveč tudi druge afriške države. Nam se zdi, da smo to tematiko predolgo zanemarjali. Spoštovanje oseb v Afriki, razvoj človekove pravice v Libiji, v Afriki nasplošno, v Darfurju in drugo situacija ni bistveno boljša, ampak mi smo se ukvarjali s temi vprašanji. 700-800 oseb so skušali rešiti res je, ampak eh, teh niso zgolj zaprli, ki so takole trgovali, temveč so bili tudi deležni sodnih procesov. Ampak to ni bistvo. Bistvo je, da zagotovimo pravice in varnost vsem posameznikom. To pa lahko dosežemo samo, če bomo razvili te kriminalne združbe, v okviru katerih se trguje z ljudmi. Želimo se odločno boriti proti trgovcem z ljudmi, ker želimo zagotoviti varnost ljudi in tudi njihove človekove pravice. Italija se je podala v to smer. Usposabljanje obalne straže v Libiji. Ta del obalne straže je vodilni, povezani so tudi z predsednikom, spoštovati morajo mednarodne standarde. Vsi ste se spotaknili ob dogodk 6. novembra, sam sem videl te podobe na televiziji, pa tudi na Facebook strani sem videl libijske posnetke. Sam ne bom a priori rekel, da ima, ne vem, prav ta ali oni. V okviru preiskave bo tudi opredeljeno, kdo je deloval skladno s pravili in kdo ne. Enako velja tudi za vse ostale pripombe, ki ste jih imeli s tem v zvezi. Ponosen sem na vse to, kar je moja država storila v zadnjih letih. No, vse zadnje se je pri nas izkrcalo 700 tisoč oseb. Mi lahko imenujete eno samo pristanišče iz Grčije ali v, iz katerekoli druge prijateljske evropske države, kjer bi izkrcali toliko oseb. Pri nas so jih izkrcali 700 tisoč. Gospa Spinelli, to, kar trdi Amnesty International ne drži, to so lažne novice in to lahko javno povem v Evropskem parlamentu. Uporabljali naj bi skladno z njihovimi navedbami tudi elektronske paralizatorje in tako naprej. Ampak lepo vas prosim, ali so gledali preveč filmov Rambota ali pa mogoče Jamesa Bonda. Italija sploh nima takšne opreme. Ne morejo me obtoževati strani Amnesty International, da se je to dogajalo. To, kar trdi Amnesty International, je laž. Gospa Spinelli, moram reči, da tudi vi trdite stvari, ki niso resnične. In žal mi je, da moram to reči, ker sem dolga leta bral vaše prispevke v tisku. Italija ni nikoli zavrnila nikogar si predstavljam, kaj je v teh dokumentih, s katerimi mahate. Vi govorite o odloženih zavrnitvah. Gre za to, da lahko zaradi javnega reda in miru za obdobje sedmih dni nekoga odstranimo. Ne morete kar tako opletati z besedami. Šlo je za tunizijske prosilce za azil, ko so se izkrcali pri nas, so jim nudili zdravniško pomoč, se bova o tem kasneje pogovorila, ker verjetno to ne zanima celotnega parlamenta. Bi pa počasi zaključil, zato ker želim, da tudi kolegi lahko še kaj povejo. Italija je ponosna na to, kar počne. Še naprej bomo sodelovali v teh odnosih z vsemi prijatelji, Nemci, Francozi ter vsemi ostalimi evropskimi državami, ki so del te kontaktne skupine, ki smo jo oblikovali v Rimu. Vsi skušamo doseči pomemben cilj, to pa je stabilizacija v Libiji. Želimo, da bi v tej državi, v Alžiriji, Tuniziji, Nigru zagotavljali človekove pravice. Predolgo smo pozabljali na te države na severu Afrike, pravzaprav smo jih zapustili življenje ljudi v Afriki, še posebej v Severni Afriki, je treba zaščititi. Namreč njihova življenja spoštujemo manj kot naša življenja, zato se je italijanska vlada pri migracijskem paktu pa tudi kasneje zavezala, da bo storila več. Tudi pri projektih, ki jih izvajamo v Tuniziji, v Čadu. Sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami. Še enkrat vas bom prosil to, kar sem vas že prosil. Pomagajte nam, spodbudite Združene narode. Ne želim biti polemičen, ampak kot italijanski državljan, ne kot prefekt, ampak kot italijanski državljan sodelujem. Italija, moja država, prispeva k delovanju Združenih narodov. Ne more eden od vodi Združenih narodov zanemarjati naših prošenj. Uradniki Združenih narodov so vse povsod, ne mora pa predstavnik Združenih narodov obsojati tega, kar moja država počne že več mesecev, potem pa gre mirne vesti po noči spat. Hvala. Um, Hvala lepa. Res nimam več veliko časa, ampak prosim naslednja dva govornika, prosim, lahko odgovorite, pomagajte mi, morda čisto na kratko. Gospod Filori in gospod Pike, prosim. Koliko časa pa imam? Nekaj minut. Ker imamo potem predstavitev. Ja. Zato sem želel, da so vsi kratki, ker sem vedel, da se bo to zgodilo. Nekaj minut torej imate na razpolago. Najprej bi se rad opravičil, ampak na nekatera vprašanja ne moram odgovoriti, ker jih nisem razumel. Namreč na trenutke nisem slišal tolmačenja, tako da na vaše pripombe žal ne bom mogel odgovoriti bi pa vseeno rad par stvari razčistil. To smo sicer že ponavljali v parlamentu večkrat, ampak naj bo povsem jasna zadeva. Evropska unija ne financira centrov za pridržanje v Libiji. Centri za pridržanje so grozljivi in vsi se strinjamo, da jih je treba zapreti. Mi smo se aktivno vključili v delo s tem v zvezi. Združeni narodi, UNHCR in tudi mi prosimo, da se ti centri za pridržanje zaprejo. Želimo si, da bi te centre nadomestil sistem centrov odprtih vrat, ampak naj bo vsem jasno, da mi ne financiramo centrov za pridržanje v Libiji. Partnerjem pa dajemo denar, da pomagajo UNHCR-u in UEM-u. pri obravnavi vseh teh migrantov, ki so pridržani v centrih, pa naj se gre za nudenje zdravniške pomoči, pa naj se gre za izboljšanje zdravstvenih pogojev. Predvsem pa si želimo, da bi migrante iz teh centrov za pridržanje spravili ven. UNHCR je uspel spraviti iz teh centrov tisoč oseb, to je tisoč drobnih zmag, ki bi jih morali slaviti. Mi smo to celoti podpirali. Problem je v tem, da v tem trenutku libijski organi, ki so zadoženi za te centre, ne želijo storiti niti koraka naprej. UNHCR se resnično zauzema za to, da bi te centre odprli. Dobro bi bilo, da tudi parlament stori več. Vaša delegacija v Libiji se je ravno tako zauzemala za to, kar je dobro. Morali bi ukrepati tudi zato, da pomagamo ljudem, no se zadnje tudi mi to počnemo. Strinjamo se tudi s tem, da libijska obaljna straža ni kos nalogi, tu ne gre za neke profesionalne strukture, ki bi spoštovale zaželjene in potrebne standarde tudi zaradi tega si želimo, da bi jih lahko usposabljali. Velik del usposabljanja pa je namenjen temu, da bi razumeli, kako morajo na human način ravnati z migranti skladno z mednarodno veljavnimi standardi. Hvala. Hvala lepa, se prečujem, da pritiskam časovno na vas. tudi gospod Pike. Nekaj vprašanj je bilo namenjenih vam, prosim, če skušate odgovoriti na njih. Čisto kratek bom. Isto, premo, isto težavo sem imel z opremo. Naj bom popolnoma jasen. Zabeležili smo si, kar ste dejali, in se strinjamo z skrbljenostjo, ki ste jo izrazili danes popovdne. Kar se tiče centrov za pridržanje, je bilo jasno povedano visoka predstavnica je 12. septembra v Evropskem parlamentu dejala, da si želi, da jih zaprejo in da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi šli v tej smeri. Kako lahko pomagamo pri tem? Tako, da pomagamo ustvarjati alternative centrom za, centrom za pridržanje. In tako bi lahko pomagali pri financiranju odprtih središčk ki so bili upisani. Prav tako pa pomagamo tudi pri schemi prostovoljnih vračanj. Prostovoljni. Ne bomo sprejeli ničesar drugega kot načel, ki jih imamo v ustanovnih aktih institucij. Tako da je to resnično prostovoljno vračanje. Katera je naša prednostna naloga? prednostna naloga visoke predstavnice je reševanje življenj. Prav tako pa tudi zaščita ljudi in spostavitev zakonitih poti v Evropo za tiste migrante v Libiji, ki potrebujejo mednarodno zaščito. To je prva prednostna naloga. Drugič, seveda se moramo ukvarjati tudi z nezakonitimi migranti. V Libiji jih je 800-900 tisoč takih. To je potencijalna humanitarna kriza, ki bi se lahko še poslabšala. Taka je realnost, s katero se spopadamo. In to z vsemi urodji, ki jih imamo. Upisal sem vam jih danes popodne. Sodelujemo z libijskimi organi, z mednarodno priznano vlado, to je šipka vlada, nima dovolj nadzora in zmogljivosti za soočanje z razmerami. In to je pač objektivna realnost, s katero se soočamo. Sodelovanje s to vlado pa ni enačiti, ne gre enačiti s tem, da obsojamo stvari, ki se dogajajo v Libiji. Tukaj moramo biti popolnoma jasni. Imamo zelo obsežno razpravo, kjer oblasti upozarjamo na težave v povezavi s človekovimi pravicami, o katerih smo govorili danes popolne. Zadnja pripomba, kaj EU počne za stabilizacijo Libije. Stališče visoke predstavnice je stotstotna podpora ravnega procesa ZN za državo. Nekaj časa je bilo to blokirano, dokler ni septembra nastopil delo novi. Vsaki predstavnik, polni meri ga podpiramo, tudi operativno strokovnim znanjem, kako pomagamo pri voljenih zadevah, pri usposabljanju, pri medijaciji, med različnimi akteri v libijski politični blokadi. To je velika naloga, to vemo mi in vi, vendar pa visoka predstavnica je popolnoma zavezana temu. Kar nekaj sestankov je že bilo z Libijo, pa tudi z N v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden gosti odidejo, seveda se jim zahvaljujem, naj povem, poslankam in poslancem, da sem opazil, da je bila to zelo čustvena razprava. Želim pa se zahvaliti poslancem za to, kar so povedali. Ne želim, da pride do nesporazumov. Seveda, izražajo določene pomisleke. Sam sem se z gospod Veržija sestal s predstavniki obalne straže in predstavniki Italije vsi smo zelo, zelo vključeni v to, zelo nas skrbi. To, kar se dogaja v Libiji, naj spostavim, da to ni enkratna obravnava tega vprašanja. V teh vprašanjih smo se pogovarjali tudi že v prejšnjih dneh, ko smo imeli afriški teden in tako dalje. Vse to je Libija investiral veliko časa in energije. Zato je toliko čustev v tem vendar pa smo dobro podkovani. Toliko o tem. Hvaležen sem, gospod Makoni, da ste prišli. Gospod Vržja, želite kaj povedati? Postopkovno vprašanje? Gospod eh, predsednik, ker ste bili tako prijazni, da ste me večkrat omenili v svojih pripombah, bi rada vseeno podala še eno njanso k tem komentarjem. Libijska obaljna straža nadzira zgolj majhen del libijske obale. To nam stalno ponavljajo tudi v Tuniziji. Pomembno je, kdo nadzira libijsko ozemlje. Tu odgovora nimamo. Občutek imamo, da se je rodil cel diskurs, ki je namenjen bolj zadovoljevanju javnosti v smislu, da se pogajamo z libijsko vlado in imamo celoten pregled nad razmerami, ampak to nikakor ne drži. Mislim, da smo dobro razumeli, da je prišlo do zloma v Libiji, kako težavno so razmere glede centra za pridržanje in tako dalje. Kakorkoli. Lahko bi še nadaljevali, želim pa reči, da to torej ni konec naših razprav na to temo. Hvala lepa kolegicam in kolegom za vašo pomoč, pa tudi našim gostom seveda za to, da ste prišli. Hvala še enkrat. To razpravo bomo nadaljevali. Tudi komisiji in EAS, hvala lepa za to, da ste prišli, hvala lepa, da ste bili disciplinirani. Tako, kolegice in kolegi, sedaj pa naslednja točka. Predstavitev. Zdaj, Hearing, just, um, Če boste ostali tu, potem prosim ostanite, se sedite, bomo kar začeli. Če pa odhajate, pa prosim odidite tiho. The, um, committee, Tukaj imamo torej sedaj postopek skupnimi sejami odborov po 55. členu z odborom za pravice ženske in enako spolov. FEM. Okay,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 Uh, um, kolegice in kolegi torej če smo pripravljeni potem začenjamo se opravičujem da začenjamo nekoliko pozno za tiste ki ste prišli na to točko če smem bom začel s to predstavitvijo če ste si pripravljeni zelo sem vesel da je prišla Vilija Binkevičuta, predsednica odbora FEM. Kot veste, je ta obravnava osnotka poročila. To v bistvu ni predstavitev. Vedno, ko pride FEM, imamo predstavitev. Malo sem otrojen, v bistvu ni predstavitev. Prej smo imeli predstavitev. Dobro, nisem pripričan, če me sploh kdo posluša. Kakorkoli, gre za Evropsko odredbo o zaščiti. Kot veste, je direktivo spodbudila 2012 držav članic, 11. januarja, prosite, 1. januarja 2011 je stopila veljavo in potem so morali države to prenesti 11. januarja 2015 v svojo nacionalno zakonodajo. To je sedaj priložnost za poročevalce našega odbora in odbora FEM, da ocenimo, kakšne so razmere, glede med sebojnega vzajemnega priznavanja Evropske odredbe o zaščiti. To pomeni, da če se uveljavi v eni državi, jo je potrebno priznavati tudi v drugi. Danes bomo torej prisluhnili soporočevalcem, ki sta predstavila glavne elemente. Poročevalca sta Soraya Post, poročevalki sta Soraya Post in Teresa Becerril. po vrstnem redu bomo šli. Najprej dam besedo gospodu Blinkeviču. Lahko kar nadaljujem? Prav. No, to se mi pa zdi neenako, nepošteno, ampak dobro zaradi časovnega pritiska bom nadaljeval. Besedo dobi Soraja, prosim. Soraja post, pet minut, potem pa Teresa, pet minut. Pet minut Soraja, prosim, za predsedo. Thank you very much, Claude. Hvala lepa, Klot. Imela sem to čast, da sem delala na izvedbenem poročilu o direktivi o Evropski odredbi o zaščiti. Če bo delovala, lahko rešimo žrtve medosebnega nasilja in nasilja, ki temeli na spolu. Na deset tisoče življenj lahko rešimo ampak kot smo ugotovili oziroma kot sva ugotovili skupaj s poročevalko Tereso Jimenez Beseril, je zgolj sedem odred po zaščiti bilo izdano v celotni Evropski uniji kar jasno kaže na to, da niti komisija, niti države članice niso prevzele svoje odgovornosti, vsaj ne na resen način javni uradniki, ki stopajo v stik z žrtvami, sploh ne poznajo tega mednarodnega instrumenta za zaščito. Organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev, niso seznanjene s tem instrumentom, tudi žrtve so komaj da kdaj slišale, da obstaja priložnost, da izkoristijo ta instrument, da lahko mednarodno odredbo o zaščiti prenesejo tudi v drugo državo, če se preselijo. Zato smo v predlogu poročila na večjih straneh navedli, katere korake moramo nemudoma sprejeti. Med drugim pozivava komisijo in države članice, da objavijo celoten seznam pristojnih organov za izdajo in priznavanje Evropske odredbe o zaščiti. Poleg tega je treba objaviti tudi seznam osrednjih organov, ki sprejemajo in posredujejo te odredbe v državah članicah. Ta seznam mora biti enostavno dostopen, zato da bodo zaščitene osebe in organizacije, ki nudijo zaščito žrtvam, vedele za EPO, torej Evropsko odredbo o zaščiti. Žrtvam je treba zagotavljati tudi pomoč in podporo, če je bila izdana odredba potrebujemo tudi posebne izvedbene ukrepe na ravni držav članic, ki so namenjeni žrtvam s posebnimi potrebami oziroma še posebej ranljivim žrtvam. Zagotoviti želimo tudi brezplačno prevanje in tolmačenje za žrtve. Komisija in države članice morajo poskrbeti za jasno časovnico, ki jo morajo spoštovati pristojni organi v državah članicah za izdajo EPO, da se ne bo povečevala negotovost zaščitenih oseb. Pristojni organi pa morajo dobiti navodila za to, da zagotavljajo dovolj informacij žrtvam tekom postopka sprejemanja odločitve v zvezi s prošnjo za EPO. Države članice pozivajo, da ukrepijo sodelovanje z nevladnimi organizacijami, sodelujejo naj tudi pri zagotavljanju usposabljanja za vse javne uradnike, ki se ukvarjajo z žrtvami, pri čemer naj upoštevajo vse spolne, kulturne in socialne vidike. Policisti, potem člani pravosodne veje in drugi sodijo v ta kontekst. Države članice pozivajo tudi, da sprožijo dolgoročne kampanje osveščanja, ki morajo temeljiti tudi na načelih enakosti med spoloma. Boriti se moramo proti spolnemu nasilju, države ne sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Sama sem bila poročevalka v imenu odbora Libe, izrazila sem tudi svoje pomisleke, predvsem, ko gre za osebno varnost. Šokirana sem nad tem, kaj se trenutno dogaja. Evropska unija je svojo varnostno agendo trenutno prednostno usmerila na zunanjo varnost, predvsem zaradi prihoda migrantov in beguncev. Ampak, če si pogledate podatke, ki jih posreduje FRA, boste ugotovili, da mora Evropska unija veliko storiti za to, da zaščiti posameznike pred nasiljem med osebami. Agencija za temeljne pravice v Evropski uniji pravi, da vsaka tretja ženska doživlja nasilje po 15. letu, vsaka peta je žrtev nadlegovanja, vsaka druga ženska je bila predmet spolnega ali drugega nadlegovanja, tako kažejo ankete. Potem je tu še kampanja MeToo, jaz tudi, v okviru katere so ženske spregovorile o tej seksistični kulturi v parlamentu in tudi v drugih institucijah. Zato bi vas prosila za podporo pri doseganju cilja. Medosebna varnost mora postati ponovno prednostna v okviru varnostne agende v Evropski uniji. Sedaj pa še Teresa Jimenez Beseril, soporočevalka. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila soporočevalki gospe Svraj Post. Hvala lepa za sodelovanje, mislim, da je bilo zelo plodno. Skupaj sva delali na tem, da se izboljša evropska odredba o zaščiti. Želimo si, da bi imeli na voljo instrument, s katerim se bomo lahko učinkovito odzivali na potrebe vseh žrtev kaznjivih dejanj. V mislih imam vse žrtve, kajti običajno si predstavljamo, da se ta odredba o zaščiti izda za žensko, ki je bila žrtev kaznjivih dejanj nasilja. Namreč ženske so običajno tiste, ki zahtevajo prepoved približevanja, ker so žrtve nasilja. Lahko pa so tudi druge žrtve tiste, ki potrebujejo odredbo zaščiti, naj se gre za žrtve terorizma ali žrtve, ki jim preti karkoli drugega. Vse žrtve kaznjivih dejanj morajo imeti možnost, da zahtevajo odredbo o zaščiti in te odredbe morajo biti priznane v vseh državah. Leta 2010 sem bila v odboru FAM poročevalka za to temo. Takrat je Španija predsedovala Evropskemu svetu. Vemo, kako se je sprejemal ta instrument. Veliko dela smo vložili v to, velika pričakovanja so se ustvarila okoli tega instrumenta. Gre za nov instrument, s katerim naj bi ponudili zaščito. Želeli smo, da bi bil ta instrument dinamičen, aktiven, da ne bi bil zgolj nek birokratski instrument, takšen, kot smo jih imeli takrat na voljo. Želeli smo, da bi žrtvam omogočili, da uporabijo ta instrument in storijo korak naprej. Kajti žrtve gredo včasih v drugo državo, kjer ne poznajo jezika in te osebe se morajo dokazovati, da jih naprimer preganja nekdo drug takrat te žrtve niso imele ustreznih orodi, s tem orodjem za odredbo o zaščiti pa smo postopke bistveno poenostavili. Se pravi, če se oseba odseli v drugo državo, ji ta druga država nudi zaščito. Odredba o zaščiti je bila prvič omenjena v štokolemskem programu. To je eden od pomembnejših programov na področju svobode, varnosti in pravice. EPO je instrument na področju pravosodnega sodelovanja, ne zgolj na nacionalni ravni, temveč na evropski ravni se bo uporabljal. Ampak nažalost ta instrument ni upravičil pričakovanj, ki smo jih imeli. V letu 2015 je bilo izdanih zgolj sedem EPO, štiri v Španiji, dva v Združenem kraljestvu in en v Italiji ne vem, morda je problem v tem, da ženske niso toliko krat zahtevali odredbe o zaščiti, ampak število sedem je res alarmantno nizko število. Ta instrument smo krvavo potrebovali, ampak že v moji državi, naprimer, je v prejšnjem tednu nemški državljan v Valenciji ubil drugo nemško državljanko, svojo nosečo soprogo. V tem primeru, naprimer, gospa ni zahtevala odredbi, ampak pomembno je vedeti, da se to vrstne zadeve dogajajo. Odkar je vstopila v veljavo ta direktiva leta 2011, prenešena naj bi bila do januarja leta 2015, je bilo zbranih zelo malo informacij, na podlagi katerih bi lahko ocenili, na kakšen način se ta instrument uporablja. Tako da nimamo ustreznih referenčnih točk. V predlogu poročila sva zato uporabili predvsem inštrumente Evropske parlamentarne raziskovalne službe ki je upravila anketo s tem v zvezi. Namreč natančnih informacij na evropski ravni pa s tem v zvezi nimamo, zato ne vemo, kako se ta instrument uporablja. Poleg tega nacionalni organi ne uporabljajo dosledno direktive, kar pomeni, da tudi žrtve nimajo možnosti za to, da bi bolj aktivno uporabljale ta instrument. Nujno potrebujemo informacije tudi za nacionalne organe. Nismo spremljali, kako se EPO izvaja v posameznih državah, komisija zadeve ni spremljala, tako da nima pojma, kaj se dogaja. Obstaja ogroman deficit tudi, ko gre za usklajevanje med državami članicami v zvezi z EPO in tudi, ko gre za posredovanje informacij na vse zadnje treba poskrbeti tudi za prevod EPA, zlasti če se uporablja čezmejno. Pomembno je, da ponudimo ustrezne informacije zaščitenim osebam. Sem sodi tudi informacija v zvezi s tem, kako naj se uveljavi odredba o zaščiti v primeru preselitve. Na tem področju smo gotovili, da obstajajo velike pomankljivosti, premalo smo se ukvarjali z osveščanjem in informiranjem žrtev v državah članicah pomankljiv dostop do informacij pa še kako škodi nudenju zaščite žrtvam. Če se žrtve preselijo iz ene države v drugo, to pomeni, da se bodo žrtve slejko prej soočile s pravnim sistemom in z jezikom, ki jih ne poznajo. Še posebej je treba upoštevati položaj ranljivih žrtev. Večina držav članic še ni opredelila posameznih konkretnih ukrepov, ki naj bi se uporabljali za osebe s posebnimi potrebami, naprimer, ko gre za invalidne osebe. Če želimo zagotoviti učinkovito zaščito žrtev, potem mora sprejemanje in izvrševanje odredb od zaščiti biti učinkovito. Države članice še vedno uporabljajo različne ukrepe za izvajanje teh odredb, tudi ko gre za odločanje o tem, ali je neka odredba nujna ali ne, obstajajo razlike. Zato se mi zdi, da bi se morali pristojni organi med seboj bolje obveščati in se tudi usklajevati. Pomembno je, da zaščitimo žrtve in poskrbimo za to, da bo ta instrument učinkovit. Države članice morajo spostaviti nacionalni registr za odredbe o zaščiti, zbirati morajo podatke ter izboljšati izmenjavo informacij s komisijo in ostalimi državami članicami. Zato prosimo komisijo, da vzpostavi sistem Evropskega registra, v katerem bi zbirali informacije o uporabi EPA v vseh državah članicah. Zaradi pomankljivosti pri izvajanju Evropske direktive ugotavljamo, da se ta instrument, ki je namenjen žrtvam, uporablja premalo učinkovito. Sama sem bila poročevalka o direktivi, ki se nanaša na podporo žrtvam kaznjivih dejanj in na nudenje zaščite žrtvam kaznjivih dejanj. Skratka, potrebujemo izmenjavo informacij in tudi večje osveščanje nacionalnih pristojnih organov v zvezi z odredbo o zaščiti. Upam, da bomo z izboljšavami na tem področju omogočili žrtvam bolj učinkovito uporabo te odredbe in da bodo države tudi znale na ustrezen način izvajati Evropsko odredbo zaščiti, kajti tako bodo lahko pomagale vsem žrtvam vseh kaznjivih dejanj, tako da te žrtve ne bodo deležne še sekundarne viktimizacije. Hvala. Hvala lepa tudi soporočevalki Jimenez Beseril. Besedo pa zdaj predajam članicam in članom, ki se želijo oglasiti v razpravi. Prosim vas, da ste kratki, da se držite maksimalno dveh minut. Najprej besedo predajam poročevalcem v senci, gospod Šetina. Izvolite. Okay. Děkuji za slovo, paní předsedající. Hvala lepa za besedo, gospa poročevalka. Besedilo je dobro, obe so poročevalki sta opravili odlično delo, tako da hvala lepa. Skoraj da vse pripombe, ki sem jih podal na prvem sestanku poročevalcev v Senci, so se znašle tudi v tem poročilu. Odredbo o zaščiti je pomemben instrument, ki bi ga morali v celoti uporabljati v Evropski uniji. Po mojem je najbolj pomembno to, da države članice in Evropska unija poskrbijo za čim večje oglaševanje tega instrumenta, če lahko temu tako rečem. Žrtve nasilja morajo imeti zagotovljen enostaven dostop do tega instrumenta. Še enkrat pozdravljam predlog tega poročila, kar pa zadeva moje predloge sprememb. Nekatere točke bom nekoliko bolj podrobno razdela v besedilo, na splošno pa se mi zdi zelo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ortasun. Yes, Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil poročevalkama za odlično upravljeno delo. Pred seboj imamo zelo pomemben instrument. Je pa res, kot smo že slišali strani poročevalk, da je od začetka veljavnosti tega instrumenta v letu 2015 bil instrument uporabljen zgolj sedemkrat. Nasilje nad ženskami je še vedno splošen pojav, kar pomeni, da imamo gromozanske težave z uporabo tega instrumenta. Nakratko se bom dotaknil parih točk, pri katerih bi si želel popravke. Nekatere te od teh točk so vključene tudi v poročilo. Moram reči, da smo nekoliko razočarani na tem, da komisija še ni pripravila izvedenega poročila. To je nedopustno. Enako se je zgodilo tudi, ko smo se ukvarjali z izvedbenim poročilom o direktivi proti trgovini z ljudmi. Komisija je odgovorna za spremljanje izvajanja direktive. Komisija mora zbirati informacije in tudi sprožiti postopke zaradi kršitve, če države članice te direktive ne izvajajo na ustrezen način. Do sedaj pa komisija ni uspela niti zbrati podatkov v zvezi z tem, kaj se dogaja. Zato prosim, da komisija začne resno imati ta instrument. Težave imamo tudi s poenotenjem ravni zaščite v nekaterih državah. O tem je govora v poročilu. V nekaterih državah, naprimer, zalezovanje ni vključeno med dejanja pri katerih se lahko izna ta odredba, kar pomeni, da so žrtve v teh primerjih ogrožene. To je problem, ki ga moramo razrešiti. Pri EPO je težava tudi ta, da nimamo na voljo dovolj informacij, da instrument ni poznan med žrtvami, zato bi morali poskrbeti za več kampanj osveščanja na ravni držav članic. Podpiramo tudi zamisli o tem, da bi zagotovili usposabljanje za policiste in druge pravosodne uradnike, ki bodo imeli opravka z EPOM. Obe poročevalki sta tudi rekli, da bi moral parlament izredno podariti, da gre za pomemben instrument, pri katerem pa države članice in komisija niso prevzele vodilne vloge, zaradi česar se ta instrument ne uporablja tako, kot bi se moral. Sam sem pripravljen sodelovati z obmema poročevalkam, zato da pripravimo dobro poročilo. Hvala. Grisbek, Hvala lepa, gospod Grizbek. Merci euh, beaucoup, Madame euh, et Monsieur le Président. Quelques mots. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa predsednica. Najprej bi rada pozdravila to izjemno kakovostno poročilo, ki ste ga pripravili obe kolegici. Poročilo je celovito, omenja tudi razloge, zakaj se ta instrument ne uporablja dovolj uspešno. Zahtevamo, da bi bil oblikovan na evropski ravni bolj celovit okvir za zaščito žrtev. Sama sem bila poročevalka o tem instrumentu v letu 2010. Takrat smo se resnično borili za to, da bi imeli na voljo konkreten, koristen instrument, logičen instrument, ki bi na vse zadnje omogočil, da bi žrtvam, ki so pogosto ženske, predstavljal neko idejo tudi o tem, kaj počne Evropa na tem področju. Se pravi, da Evropa na pravnem vidiku uspe zaščititi žrtve tudi, če se preselijo v drugo državo, kar je bilo tudi bistvo Evrope. Takrat smo z velikimi besedami pozdravljali ta instrument sodelovanja. Rekli smo, da smo dosegli napredek, ko gre za nudenje zaščite žrtev. Vsem tem je bilo govora, ko smo sprejemali v takratnem obdobju ta instrument. Moram pa reči, da sem res zgrožena nad tem, kar se je zgodilo, žalostna sem, kajti izdanih je bilo samo sedem evropskih odredb o zaščiti. Moram reči, da težko verjamem. Res je, da obstaja precejšna raznolikost med nacionalnimi pravosodnimi sistemi, zato tudi nimamo morda ustreznega odgovora na to, zakaj je prišlo do tega neuspeha. Ne vem, morda je krivo tudi pomankljivo sodelovanje med državami članicami. Ne vem, ali je sve danes z nami ali ne, ampak vsi smo pozdravljali delo, ki je bilo storjeno, vsi razumemo, v čem je bistvo tega besedila, razumemo, zakaj je to v interesu Evrope in državljanov, ampak istočasno se zavedamo tudi, kakšne so pomankljivosti. Predlagamo, kako naj se te pomankljivosti odpravijo dva dni po mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, pa smo vsi zgroženi nad tem, kakšne so razmerje v nekaterih državah članicah. Zato se mi zdi, da bi morali podvojiti svoja prizadevanja. Ne bi se smeli osredotočiti zgolj na oglaševanje, kot smo slišali, poskrbeti bi morali za to, da države članice storijo konkretno kaj več s tem v zvezi. Instrument je nedvomno dober, koristen, ampak če ga ne bo nihče uporabljal, ne bo dosegel cilja. Ne vem potem, čemu smo namenjeni mi, zakaj spoh sprejemamo te instrumente. Če se več mesecev pogovarjamo o oblikovanju instrumenta, ki potem ne služi ničemur. Te moje pripombe očitno ne bodo deležne odgovora, to moje izražanje jeze in nezadovoljstva bo naletelo na gluha ušesa, ker ni danes z nami nobenih predstavnikov sveta, ampak zdi se mi, da bi morali res poskrbeti za večjo uporabo tega instrumenta, da bomo lahko zaščitili žrtve. Hvala. Now. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam komisiji, če bi se morda želelo oglasiti. Najlepša hvala, Kaša Inska, prihajam iz GD za pravosodje. Še enkrat bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu za to odlično, celovito poročilo. Zelo resno jemljamo vse to, kar je zapisano v poročilu. strinjamo se z vami, ko pravite, da se ta pomemben instrument premalo pogosto uporablja. Naj vam tudi zagotovim, da je ustrezen prenos skupaj z ustrezno uporabo tega instrumenta za komisijo ključnega pomena. Velik pomen dajemo temu vidiku, pravzaprav je to naša prednostna naloga. Kar zadeva direktivo o Evropski odredbi o zaščiti, lahko povem, da smo v zadnjih mesecih imeli polne roke dela. Ukvarjali smo se s pravilnim prenosom tega instrumenta. V tem trenutku lahko povem, da so vse države članice prenesle to direktivo torej opravljeni bil prenos direktive, vse države so že podale priglasitev s tem v zvezi, zdaj pa lahko začnemo pripravljati izvedbeno poročilo. Poročilo o uporabi tega instrumenta bo k malu pripravljeno. V tem poročilu bo zapisano tudi, na kakšen način lahko vse žrtve uporabijo odredbo o zaščiti v državah članicah. Poročilo bo na voljo leta 2018. Nameravamo tudi razširiti informacije v zvezi z EPOM. Poskrbeli bomo za kampanjo osveščanja. V komisiji smo se odločili, da bomo na portalu e-pravosodja imeli tudi poseben razdelek, ki je namenjen žrtvam. Tam bodo na voljo vse informacije v zvezi z nacionalnimi pristojnimi organi, ki se ukvarjajo z Evropsko odredbo zaščiti. Tam boste lahko našli tudi vse druge informacije, ki se nanašajo na uporabo EPA. EPO bo preveden v vse evropske jezike. Enostavno dostopen bo za vse, ki potrebujo te informacije. Informacije imamo že na voljo, ko gre naprimer za izdajo EPA na civilno pravnem področju zdaj pa si želimo, da bi zadeva bila enako dostopna tudi na področju kazenskega prava. O tem vprašanju se bomo pogovarjali, kadarkoli bomo v stiku z državami članicami ali nacionalnimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pravicami žrtev. 29. januarja smo, naprimer, predvideli srečanje na visoki ravni za strokovnjake, ki se ukvarjajo s pravicami žrtev. Na tem srečanju se bomo pogovarjali o tem vprašanju ter tudi predstavili poročilo Evropskega parlamenta, zato da bodo žrtve in ostale ogrožene osebe lahko dejansko izkoristile ta izjemno pomemben instrument. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam obema soporočevalkama. Najprej gospa Post. Eh, eh, Hvala lepa. Pravzaprav nimam veliko dodati k temu, kar sem povedala že uvodoma. Problem je velik. Dejstvo je, da je bilo do zdaj izdanih zgolj sedem odred po zaščiti, čeprav je bilo v istem obdobju izdanih 141 tisoč nacionalnih odredb po zaščiti. Toliko nacionalnih in zgolj sedem evropskih. Mislim, da to zelo dobro ponazarja vse tisto, o čemer govorimo v poročilu. Mi pravijo, da je treba zauzeti radikalen pristop. Vesela sem, da je komisija zdaj izbrala vse podatke. Pred nekaj meseci namreč ni bilo na voljo ničesar, kar bi lahko uporabili pri pripravi tega poročila. Vprašanje je izjemno pomembno, zato bi mu morali posvetiti pozornost prednostno. Ogromno oseb je v Evropski uniji, ki to potrebujejo. Hvala lepa tudi soporočevalki, poročevalcem v senci. Hvala lepa Teresi za odlično sodelovanje. Hvala lepa gospe Soraj Post, zdaj pa še Teresa Jimenez Beseril. Si, muči si. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegici Soraji Post. Tudi sama sem že prej povedala praktično vse, tako da bi se zdaj zgolj zahvalila poročevalcem v senci. Vesela sem, da je komisija zdaj uspela zbrati podatke. Ti podatki bi nam bili še kako prišli prav, ko smo pripravljeni to poročilo. Dobro je, da boste na spletnem portalu imeli tudi poseben del, posebno okence za žrtve. Gospa Grizbek ima popolnoma prav, da je bil ta instrument oblikovan z veliko mero navdušenja. Vsi smo imeli velika pričakovanja od tega, ampak očitno je bilo politične volje premalo. Nekje se je stvar zalomila, potem se je vse porušilo. Kot kaže, ta celotna veriga ni uspešno delovala. Pravosodni organi, policisti, niso bili očitno ustrezno obveščeni, temu instrumentu nismo dali vrednosti, kot bi jo moral imeti. Pogosto se zgodi, da žrtve ne prijavijo dejanj, da jih je strah, da se skrijajo in v tem ozračju strahu je logično, da se žrtev ne premakne in ne zahteva izdaje odredbe o zaščiti. Žrtve so običajno tako prestrašene, da obtičijo na mestu in se želijo preseliti. In niti ne vedo, ali bodo v drugi državi, ki ni njihova država, zaščitene. Potem je to vprašanje, kaj se bo zgodilo z njihovimi družinskimi člani. V drugi državi žrtve niti nimajo družinskih članov ali prijateljev ali kakorkoli že. Skratka, več podpore bi morali nuditi žrtvam, tudi zato, da se bodo žrtve večkrat poslužile tega instrumenta. Res pa je, da so žrtve pogosto v res neljubem položaju, zato jim moramo pomagati. Nemogoče je, da je bilo izdanih zgolj sedem odredb, od tega štiri v moji državi, ena v Franciji, ena, niti ena v Franciji, niti ena v Nemčiji, kar je presenetljiv podatek. Hvala. Hvala lepa, Tereza. Hvala, Soraja. Hvala tudi vsem poročevalcem v senci. Ja, lahko povem, da je rok za men 27. december. To je to, kar imam jaz za dati na koncu. Hvala vsem za sodelovanje, hvala tudi Levija za sodelovanje med našima odboroma, hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v razpravi, hvala lepa in s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Hvala. Hvala tudi vsem kolegam in kolegicam iz odbora za pravice žensk in tudi predsednici. Hvala. So colleagues, Libby carries on. Tako mi pa nadaljujemo z odborom Libe, točka 12 na dnevnem redu in sicer gre za kratko predstavitev študije EMN. Pol ure časa imam, počakam samo na kolege, da pridejo. Thank you. So, colleagues, we go straight to point 12, and this is. Torej, gremo neposredno na točko 12, gre za študijo e MN, Evropske medijske mreže, European Migration Network, glede nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav. Z nami je Julian Tagerman, ki je poročni analitik pri nemški nacionalni kontaktni točki e MN. Predstavljam bo študijo, ki jo je ta mreže kot celota izvedla na področju nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav. Gre za kompilacijo nacionalnih poročil, ki izpostavlja ugotovitve in trend za celotno EU na komparativen način. Predstavlja pregled načinov, kako EU, še posebej z direktivo o sankcijah delodajalcev, preprečuje nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav. V kontekstu ustvarjanja zakonitih poti za migrante tretjih držav, je ta tema vsekakor zelo aktualna, saj v EU v tem trenutku nima konkretnih implementacijskih eh, primerov. Zato se nam je zdelo primerno v tem času spregovoriti o tej situaciji glede nezakonito prebivajočih migrantov. Gre vsekakor za temo, ki je tesno povezana z statusom mm, zakonitih migracij in priložnosti v Uniji. Gospod Tangerman, približno pol ure časa imamo za to razpravo danes. Hvala torej za vašo prisotnost in veselimo se vaše kratke predstavitve. Izvolite. Ja, hvala lepa, lepo zdrav. Hvala za to prijazno povabilo in uvodne besede. Hvala lepa tudi vam za to, da ste dali EMN-ju to priložnost, da vam predstavi ugotovitve naše študije glede nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav v EU. Kot je že bilo rečeno, moje ime je Julian Tagerman, prihajam eh, iz raziskovalnega centra Zvezdne urada za migracije in begunce v ZRN. Sem član nemške kontaktne, nacionalne kontaktne točke za EMN. Naj spomnim, EMN eh, skupaj se stavlja 28 takšnih evropskih kontaktnih točk, ki so v pristojnih organih, univerzah ali pa v uradih mednarodnih organizacij, koordinator pa je Evropska komisija. Študija, ki jo bom predstavil, izhaja iz prispevkov 23 eh, od 28 nacionalnih kontaktnih točk, ki so izvedli raziskave v letu 2016 v skladu za skupnim naborom raziskovalnih vprašanj. Rezultati te študije so objavljeni v sintetičnem poročilu, ki je na voljo tudi z povzetkom Emana in Forum in z vsemi nacionalnimi prispevki. Zaradi sodelovalne narave tega poročila ne bom šel v podrobnosti glede nacionalne zakonodaje, bom pa podal nek splošen pregled razmer na evropski ravni. Zakaj se je Emana odločila, da eh, bo delala na področju? nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav. Kot veste, ima EU mandat za sprem ukrepov za boj proti nezakonitemu zaposlovanju državljanov tretjih držav, še posebej v okviru direktive eh, o sankcioniranju delodajalcev iz leta 2009. Eh, to vprašanje je kljub temu ostaja vir skrbi zaradi ekonomskega učinka, zaradi nižjih Eh, prispevkov v socialne sisteme zaradi nižjih eh, davkov in tudi z vidika migracijske politike je boj eh, proti tvrstvemu pojavu pomemben z vidika boja proti nezakonitemu preseljevanju in izkoriščenju državljanov tretjih držav zadeva tudi vprašanje socialnih in temeljnih pravic v EU. Namen študije je analizirati ukrepe, ki so na voljo v državah članicah, ki se borijo proti nezakonitemu zaposlovanju državljanov tretjih držav, glede identifikacije problematičnih področji in ovir na tem področju in pa tudi identifikacija strategij in najboljših praks. V tej študiji opredeljujemo nezakonite zaposlovanje državljanov tretjih držav kot eh, zaposlovanje, ki ne izpolnjuje delovnopravne zakonodaje eh, ali migracijske zakonodaje ali obojega. Eh, zato smo obravnavali nezakonito za poslovanje državljanov tretjih držav, ki ne ali ne več izpolnjujejo pogojev za prebivanje in so tekom tega nezakonitega prebivanja zaposleni. Prav tako v tej študiji obravnavamo zaposlitev državljanov tretjih držav, ki sicer zakonito prebivajo v EU, ampak nezakonito uh, delajo uh, in se na ta način izogibajo eh, omejitvam o dostopu do trga dela, ki izhaja iz njihovega zakonitega statusa. Tu niso vključeni napoteni delavci in pa samo zaposleni državljani tretjih držav. Ta študija zajema štiri področja, ki so pomembna za to tematiko. Najprej ukrepi, katerih namen je preprečevanje nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav, potem identifikacija primerov, še posebej preko drevnih inšpekcij, potem sankcije za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonito mm, državljanov tretjih držav in potem rezultati za same državljane mm, tretjih držav v naslednjih minutah bi rad na kratko predstavil nekaj osrednjih ugotovitev te študije na omenjenih štirih področjih. Kar zadeva preventivne ukrepe, ki jih izvajo države članice za preprečevanje nezakonitega preseljevanja, preden se to uh, začne, lahko ugotovimo dve vrsti ukrepov. Eno so ukrepi proti delodajalcem oziroma potencijalnim delodajalcem in proti samim državljanom tretjih držav kot drug nabor. Večina držav, ki so delovala pravi, da so izvajale eh, kampanje o zaveščanju in informiranju, namenjene obem skupinam. Večina držav članic poroča, da je informacijska podpora obema skupinama prav tako na voljo, predvsem preko spletnih strani. Prav tako vse države članice imajo zakonodajo, ki zavezuje delodajalce, da relevantne oblasti obvestijo o zaposlitvi ali prekinitvi zaposlitvi državljana tretjih držav. Nekatere države imajo podobno zakonodajo tudi za same državljane tretjih držav. Več držav članic je izpostavilo, da so partnerski sporozumi za združenje delodajalcev ali sindikati prav tako v e, pripravi, da se na ta način e, skupaj lahko usedejo različni e, akteri v boju proti tem pojavu. Identificirali smo tudi več faktorjev uspeha na strani delodajalcev, gre najprej za odvračilni učinek tveganja sankcij, o tem nekoliko več kasneje, ko bo govor o sankcijah za delodajalce drugo pa je vzpostavitev partnerstev, tako formalnih kot neformalnih, ter izmenjava informacij med različnimi organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s to tematiko na nacionalni ravni. Na strani delo jemalcev je bilo izpostavljeno, da je o polnomočenju nedokumentiranih delavcev z eh, informiranjem, z eh, pravnimi oziroma svetovalnimi storitvami, prav tako lahko uspešen dejavnik pri preprečevanju nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav, to večinoma izvajajo eh, sindikati oziroma nevladne organizacije. Zdaj, če preventiva ne deluje in pride do nezakonite zaposlitve državljanov tretjih držav, kako se sploh identificirajo takšne primeri? Študija ugotavlja, eh, da gre za kompleksen proces mm, statističnega ugotavljanja, ki je zelo raznoliko organiziran v državah članicah. Predvsem so delovni inšpektorati tisti, ki so odgovorni za izvedbo inšpekcij na delovnem mestu, v nekaterih primerjih pa eh, lahko to izvaja tudi en ali več drugih organov. V primeru Nemčije je to naprimer zvedna carina. Predvsem gre za to, da je eh, finska kot edina država članica, ki ima posebno enoto, ki je odgovorna za tuje delavce. Inšpekcije predvsem temeljijo na ocenah tveganja, ki se opravljajo za identifikacijo tistih panog, ki so najbolj izpostavljene. E, to predvideva tudi člen 14 direktive o sankcijah e, delodajalcem in se izvaja v vseh razen eni države članice, ki so sodelovali v študiji. V večini držav članic se inšpekcije načrtujejo tudi v skladu z nacionalnimi načrtovalnimi kriteriji, naprimer z uporabo kriterijev, kot so velikost podjetij, eh, delež tuje delovne sile v podjetju in podobno. Ali pa na podlagi prijav strani eh, javnosti. Večina držav članic ima tudi posebno številko za prijavo. Vse države članice izvajajo inšpekcije na terenu, opravljajo razgovore z delodajalci in delovci in tudi preverjajo dokumente o delovnem pravnem statusu oziroma o delovnem razmerju. V nekaterih državah članicah se preverijo tudi dokumenti eh, za prebivanje. Nekatere države članice poročajo, da je število inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcije, prenisko in da to preprečuje identifikacijo več takšnih primerov. Zdaj seveda želimo vedeti, kakšna je razsežnost tega pojava, ampak tu moramo ugotoviti, da imamo zelo nezadostne podatke na eh, to temo. To predvsem izhaja iz dejstva, da statistika ni celokupna. Države članice prav tako uporabljajo zelo raznolike metodologije za zbiranje podatkov, torej primerljivost je prav tako lahko problem. Če gremo naprej, in to je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje, sploh zaradi prikritosti tega pojava, zaradi prikrite narave tega pojava, eh, skupno število identificiranih primerov nikoli ne odraža dejanskega stanja nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav, vedno eh, so to odražale prakse, ki jih izvajo organi pregona in eh, preiskovanja. Zato so podatki, ki jih imamo na voljo, res zelo selektivni in lahko podamo le nekaj preliminarnih zaključkov. Najprej porazdelitev identificiranih primerov med državami članicami je zelo neenakomerna. Prav tako ugotavljamo, da so nezakonito zaposleni državljani tretjih držav v večini primerov Eh, moški med 25 in 35 letom starosti, večinoma gre za zaposlitve malih in srednje velikih podjetjih v panogah, ki zahtevajo nizko eh, stopno kvalifikacije, kot so turizem, gostinstvo ali gradbeništvo. Enkrat, ko se ugotovi kršitev in se dejansko ugotovi tudi krivda delodajalca, so sankcije raznolike. Zakonodaja je zelo mm, prav tako raznolika, kar zadeva možne sankcije po posameznih državah članicah. Tu v tem grafikonu vidite, da število držav članic, ki izvaja določene sankcije, tako kar zadeva nezakonito prebivajoče državljane teh držav in pa tudi zakonito prebivajoče državljane teh držav, ki pa so nezakonito zaposleni. Večina držav članic uporablja sankcijo uh, glob. Način, kako se te izračunavajo in pa višina leteh je, se razlikuje od države do države, odvisna je tudi od statusa uh, delavca. Uh, in drugih eh, kršitev. Potem je tudi možno zaporne kazni, eh, zaplemba finančne koristi in opreme, potem eh, prepoved sodelovanja na javnih razpisih, začasno ali trajno zaprtje podjetja in celo oduzem licence. Prašli smo tudi, kako države članice vidijo učinkovito teh sankcij. Devet držav članic meni, da je, so finančne sankcije zelo odvračilne. Po drugi strani pa nekatere države poročajo, da so sankcije preveč mile in da je nevarnost sankcij prenizka odvračilni dejavnik v primerjavi s potencijalnim dobičkom. Nekaj, kar izhaja iz nacionalnih prispevkov, je, da je odvračilni učinek sankcij manj odvisen od eh, stroge zakonodaje, temveč bolj odvisen od dejanskega izvajanja eh, in uveljavljanja sankcij. Države članice poročajo tudi o izzivih. Štiri države članice so izpostavile problem eh, spremljanja, eh, ugotavljanja in dokazovanja nezakonitega zaposlovanja, še posebej, ker se lahko zelo hitro prikrije eh, dejanske dokaze. Prav tako so resursi za spremljanje nezadostni, kar zadeva samo obseg spremljanja. Identificirali smo tudi nekatere dobre prakse, To med drugim vključuje tudi vitek integriran celovit eh, sistem politik in eh, predpisov na nacionalni ravni in pa tudi zagotavljanje ustreznega mehanizma pritožb, ki delovcem omogoča prijave, nezakonite prijave, kar potem eh, dejansko privede lahko do sankcioniranja delodajalcev. In na kratko še kratek pregled tega, kaj se lahko zgodi potem za državljano tretje države, ki se ugotovi, da je bil zaposlen nezakonito. Eh, sankcije so različne oziroma posledice. Eno je eh, vrnitev v domovino, potem globa, identifikacija kot eh, žrtev trgovine z ljudmi, izguba pravic do prebivanja oziroma dela in v primeru, v primeru državljana tretje države, ki ima pravico do prebivanja, to lahko pride tudi do izgube te pravice. In v študiji imamo tudi več mm, študij primerov, ki obravnavajo različne možne konstelacije in odvisno od države članice, v kateri se oseba nahaja, se seveda končni izid eh, močno razlikuje v odvisnosti od tega, kje se ta oseba nahaja. Študija pa kaže tudi, da v večini primerov na podlagi zakonodaje držav članic, državljan tretje države v najverjetnejšem primeru dobi odločbo o vrnitvi. Najmanj verjeten rezultat pa je, da pridobi status delavca oziroma da se regulazira njegovo delovno razmerje. To je nekaj, kar omogoča sploh samo devet držav članic. Kar zadeva mora biti na izide za državljane tretjih držav, možno je tudi zahtevati nadomestilo za neplačene plače in davke. 20 držav članic poroča, da državljane tretjih držav, za katere ugotovijo nezakonito zaposlitev, lahko zahteva, poda zahtevek eh, tudi mm, po vrnitvi kot da bi bili zaposleni zakonito, prav tako je možno uveljaviti pritožbe proti delodajalcem, ampak nekatere civilne drugine organizacije in države poročajo, da se to redko dogaja v praksi zaradi nepripravljenosti državljanov tretjih držav sodelovati z pristojnimi organi zaradi strahu pred negativnim eh, izidom. Prav tako je zelo težko dejansko dokazati njihovo zaposlitev zaradi prikrite narave tega pojava dokumenti ponovade niso na voljo, potem tudi jezikovne prepreke predstavljajo problem in pa tudi nezadostna informiranost. Zelo pomembno je vprašanje informiranja o pravicah. To je ključnega pomena za to, da se državljani tretjih držav lahko zauzamejo za mm, te pravice. 12 držav sistematično informira državljane tretjih držav pred vrnitvijo o teh pravicah. Informacija o delovnopravnih pravicah. V času zaposlitve je prav tako z ključnega pomena za državljane tretjih držav, da ti sploh lahko uporabijo mehanizme, pritožbene mehanizme, ki obstajajo in da lahko po potrebi prijavijo delodajalce. Informacije morajo zato biti na voljo. In, eh, Prag za prijavo mora biti postavljen dovolj nizko. Ključno je, da se vse informacije, vsa svetovanja, ki jih ponujajo na vladne organizacije, ali eh, sindikati dejansko znajdejo pri ciljni publiki. Sklepi. Eh, okrepitev ukrepov je nujna. Evropska migracijska agenda iz 2015 je izpostavila enako. Namreč pomembno je, da ukrepamo proti nezakonitemu zaposlovanju državljanov tretjih držav. Eh, študija ugotavlja več možnih eh, področji dela. Eh, tu bi rad izpostavil le nekatere. Najprej je učinkovit dostop do mehanizmov, potrebnih mehanizmov in informacij, potem izboljšanje oziroma povečanje števila identificiranih primerov. Nekatere države članice so že dejale, da je to povezano tudi z razpoložljivimi resursi, z številom eh, ljudi in inšpektorjev, eh, je pa to seveda nekaj, kar gre z roko v roko mm, tudi z izboljšanjem kakovosti podatkov, potem pa tudi dejansko uveljavljanje in izvrševanje sankcij. To je ključnega pomena, če želimo, da sankcije dejansko imajo odvračilni učinek uveljavljanje izvrševanje sankcij v praksi je torej lahko ključen korak za preprečevanje nezakonitega zapostovanja državljanov tretjih držav. Ampak eh, pri teh izzivih moramo imeti v mislih tudi to, da države članice niso neaktivne na tem področju. Ko smo zaključevali to študijo ob koncu leta 2016, smo ugotovili, da je 18 držav članic ravno kar eh, sprejelo ali pa so bile v procesu sprejemanja nove zakonodaje na to temo. Tako, s tem bi zaključil in upam, da sem vam podal vsaj kratek pogled v sicer dolgo, 120 strani dolgo študijo in z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Samo ena prošnja za besedo za enkrat. Gospod, uh, Allahu najprej. Hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi vam za vašo predstavitev. No, lahko poveste nekaj več o najbolj pogostih državljanstvih teh eh, državljanov, teh držav, ki se nezakonito zaposlujejo v državah članicah in tudi kaj so tisti najbolj pogosti sektori oziroma panoge, v katerih se državljani tretjih držav nezakonito zaposlujejo to nekaj, kar se razlikuje od države do države, ali kako v naši državi, v moji državi, so eh, etnične restauracije tiste, ki so največji problem. Bodil Valero. Ja, mislim, da sem v bistvu dobila praktično vse odgovore na moje vprašanja, kajti imamo dve skupini nedokumentiranih delovcev. Imamo tiste, ki so sem prišli kot begunci in eh, jim je bil zavrnen. Uh, eh, statusa zilanta, pa vendarle ostanejo in potem imamo ostale, ki prihajajo iz drugih držav in ki nikoli sploh niso zaprosili za dovoljenje, ker itak vedo, da ga ne bodo dobili. Tako da imamo dve skupini in zanima me, ali morda razlikujete med temi skupinami in ali gre za različne razmere v različnih državah. V moji državi, na švedskem naprimer, je veliko nedokumentiranih eh, oseb, eh, oseb ki so ki jim je bil azil zavrnjen, potem pa vendarle ostanejo, ker se ne upajo domov, če tudi jim oblasti skušajo plačati, da se vrnejo, ampak vseeno raje ostanejo. Skrivajo se in zelo težko je obledovati razmere. Zelo eh, težko je ostati skrit na švedskem, sploh pozivi. No, potem pa imamo tudi veliko ljudi iz držav, kjer je nemogoče danes eh, dobiti azil, pač pridejo, nihče ne ve, koliko jih je. Tako da me zanima, ali imate kakšne podatke o teh razlikah, ali je to kakorkoli dokumentirano in pa kakšne varovalke imamo, kar zadeva pravice oseb, ki niso dokumentirane, ne le po tej direktivi o sankcijah, ampak. Eh, tudi na podlagi druge zakonodaje z področja prvic delavcev, ker to je velik problem. Katarina Činiči, Kiniči. Hvala lepa. Hvala gospodu Tangermanu za predstavitev tega dela. Sama prihajam iz Italije in eh, glede na to, da Italija ni sodelovala pri tej študiji. Vendar je treba povedati, da so organi pregona in pravosodje eh, vendarle opravili pomeno delo za preprečevanje izkoriščanja delovcev iz tretjih držav, eh, še posebej v agroživilskem sektorju. Ta mehanizem izkoriščanja teh eh, delavcev je nekaj, kar dejansko upravljajo kriminalne združbe in moje vprašanje je, ali se kaj podobnega pojavlja tudi v drugih državah. Se pravi, ali obstajajo resnično prav kriminalne združbe, ki upravljajo s tem pojavom. Potem še eno vprašanje, ker zgleda preventiva. Omenili ste prej preventivne ukrepe vezane na delavce in delodajalce. Gre namreč za pobudo, ki se sedaj razvija, gre predvsem za ozaveščanje javnosti. To je ključno v agroživilskem sektorju, kjer je pri nas najbolj prisoten ta pojav. Je pomembno, da je potrošnik obveščen in ozaveščen o tem pojavu, da ve, na kaj mora biti pozoren, ne le z vidika zdravja, z vidika eh, biološkega izvora oziroma do biološke predelave proizvodov, ampak tudi kradeva etično predelavo. Drugo je vprašanje prijav. Težko je identificirati takšne primere izkoriščanja, kajti premalo resursov imamo na voljo za izvajanje kontrol, so pa tudi drugi razlogi za to kar tudi kaže ta študija, namreč delavci sami ne prijavljajo takšnih pojavov, kajti bojijo se posledic, eh, to je lahko pridržanje ali celo izguba pravice do prebivanja. Imamo združenja, imamo razno razne pobude, ki podpirajo delavcev, eh, da ti vendarle prijavijo takšne primere in da se potem lahko opravijo tudi vsi ostali postopki, ki sledijo prvi prijavi. Hvala, Jean Lambert. Hvala. Se upravičujem, ker sem zamudila prvi del te razprave, morda je nekaj odgovorov že padlo. Rada bi se navezala na par zadev, ki so jih kolegi izpostavili glede teh najbolj tipičnih panok, v katerih se pojavlja to vrstno zaposlovanje. Kaj ti, kolikor se spomnim te direktive, smo se osredotočali predvsem na delovne inšpekcije in druge aktivnosti v posameznih sektorjih. Tako da bi eno od mojih vprašanj v bistvu bilo, ali je, bilo, je bil ta fokus primeren ali pa so države članice zgrešile, ker eh, ne ugotavljajo, kaj se dogaja drugot v drugih sektorjih. Ali je ta sektorski pristop torej učinkovit? Ker ko slišimo za vem, področje gostinstva, vem, da so določene države, moja je med njimi, kjer vemo, da je treba marsikaj postoriti, ampak delodajalci ne morejo dobiti delovnih dovoljenj za svoje zaposlene, tako da države članice si tu same pomagajo pri ustvarjanju problemov. No, ampak kar zadeva resurse, ki se eh, namenjajo temu področju. Sama sem tudi članica odbora za zaposlovanje in ko vprašate države članice o njihovih delovnih inšpekcijah, vidite, da jih večina nima ravno dovolj sredstev za delo. Sicer se pritožujejo na tem, ampak denarja jim ne dajo. Je ta realnost, da pač eh, ni dovolj teh resursov, problem in kar zadeva potem izterjavo plač, prispevkov in tako naprej za delovce same. Eno od vprašanj, ki je bilo prvotno izpostavljeno, je bilo, da naj države članice v bistvu plačajo tisto, kar je delodajalec dožan, potem pa naj to izterjajo od delodajalcev. Ta določba ni našla poti v direktivo, ampak zanima me, ali so države članice, ki dejansko same plačajo tisto, kar je delodajalec delovce dožan, potem pa same sprožijo postopek izterjave eh, proti delodajalcu, namesto da se ljudem samim prepušča, da potem ne vem iz Brazilije ali ne vem iz kje terjajo to, kar se jim dolguje. Potem vezano eh, še na eno vprašanje. Glede podatkov, ki države članice dejansko imajo na to temo, v smislu narave delodajalcev, velikosti podjetij in tako naprej, ampak eh, to, to imamo. Ampak ali imajo tudi podatke o številu ljudi, ki so zaposleni na ta način. Prej je bilo stano vprašanje o državljanstvu, o spolu, ali imamo podatke po teh kategorijah, kar zadeva nezakonito zaposlovanje. In ne nazadnje, ali države članice lahko sprožijo postopke, če delavci tega ne storijo in razumemo, iz kakšnih razlogov morda ne v koliko državah dejansko obstaja možnost, da država kot tretja eh, stran tu potem sproži postopek. Hvala lepa, gospod Lebreto. Hvala lepa, tudi jaz bi se rad zahvalil gospodu Tangermanu za to predstavitev. Ta tema je zelo zanimiva, kajti gre za tuje državljane, ki nezakonito delajo pri nas, prihajajo pa iz tretjih držav. To je Drug problem kot problem nezakonitih eh, napotenih delavcev. To je druga, druga tema. Torej gre za vprašanje eh, sankcije delodajalcev, ki izkoriščajo stisko teh eh, ljudi in pravite tudi, da so v pripravi izboljšave v številnih državah. To je vsekakor dobra novica. Ampak mislim, da moramo prav tako sankcionirati same tuje delavce, spoh, če zavestno sprejmejo nezakonite zaposlitve in to mislim, da je treba zelo odločno povedati, kaj je v naših državah je zelo visoka brezposlenost in mislim, da se je pomembno boriti proti nezakonitemu delu v vseh oblikah. Zdaj je žal, žal pravite, da kljub vsem dobrim nameram nekako ni gotovo, da bomo uspešno vodili ta boj proti tovrstnemu delu, kajti številne države imajo pomankanje delovnih inšpektorjev. In To mi privede do naslednje eh, trditve. Ali se vam ne zdi morda, da tudi Evropska unija nosi doročno odgovornost za to? Tri pripombe bi imel. Najprej, šengenski sporazum, ki je na veliko odprl nacionalne meje, omogoča oziroma olajšuje potovanja teh tujcev in to lahko povzroča velike težave državam članicam. Drugo, EU je zdaj razvila vr politiko varčevalnih ukrepov, kar pomeni, da so številne države članice znižale svojo javno potrošnjo in to je tisto, kar je lahko tudi razlog za to, da v številnih državah delovne inšpekcije ostajajo zdesetkane. E, enostavno je danes jokati zaradi posteric ki, ukrepov, ki so bili zelo zavestno sprejeti. In še tretja pripomba, to je v bistvu pripombe, e, v bistvu vprašanje za vas. E, Ali se vam zdi, da so določeni lobiji, ki stujejo za vsem skupaj in imajo korist od tega nezakonitega dela, kajti konec koncev vemo, da je za številne delodajalce nezakonit delavec eh, pomeni bistveno manjši strošek kot eh, zakonito zaposlen delavec. Kaj torej ugotavljate pri vašem delu? Ali se vam zdi, da lobiji multinacionalke morda tudi močno vplivajo na to eh, in da so prispevali k tej žalostni situaciji, s kakšno se soočamo danes? Hvala naprej za odgovor. Mr. Tangerman, would you like to answer those questions, please? Gospod Tangerman, lahko odgovorite na ta vprašanja, prosim? Yes, uh, thank you very much for... Ja, hvala lepa za ta vprašanja. Bom šel kar lepo po vrsti. Najprej, kar zadeva državljanstva in panoge. Ja, tu imamo določena vprašanja za nekatere države članice, ampak nimajo vse države članice podatkov, ki bi bili hm, tako zelo dezagregirani, tako da mislim, da nima prav veliko smisla zdaj navajati te države izvora in panoge, kajti to je nekakor velja le za tiste države, ki imajo te podatke. No, kar zadeva panoge, to, kar velja za večino držav članic, je to, kar sem povedal v sami predstavitvi. Uh, in sicer gre za panoge, ki zahtevajo nizko kvalificirane delavce in to je večinoma gradbeništvo, turizem, gostinstvo, ti trije sektori. Naslednje vprašanje. Razlika med begunci, ki jim je bil zavrnjen status in potem ostanejo, in pa tretji, državljani tretjih držav, ki namenoma vstopajo v naše države z namenom najti nezakonite zaposlitev. E, tega razlikovanja nismo delili pri naših študiji, ampak e, kar zadeva Nemčijo, sodeloval sem z nemškim avtorjem e, nemškega prispevka k tej študiji. Veliko je bilo medijske pozornosti na to temo, ni pa nekih empiričnih študij, ki bi ti dve skupini dejansko razdelili in preučili razlike. Tako da tu v bistvu nimamo dovolj znanja. Potem glede vrst varovalk, to je vprašanje, ki je bilo večkrat izpostavljeno. Direktiva o sankcijah za delodajalce predvideva določene eh, mehanizme za pritožbe v državah članicah in v sami študiji vidimo, da se ti mehanizmi, pritolpeni mehanizmi uveljavljajo na različne načine v državah članicah. Imamo, naprimer, dobro prakso Belgije, kjer v okviru delovne inšpekcije obstaja možnost za državljane tretjih držav, da dejansko dobijo jamstvo, da bodo njihove pravice zaščitene, da jim je zagotovljena anonimnost, lahko uložijo pritožbo proti delodajalcu. Te varovalke vidimo na zelo praktičen način, kako se uveljavljajo v tem primeru. Prav tako pa se veliko dela na strani sindikatov in nevladnih organizacij, ki ponujajo tudi nekakšne centre, kjer se je možno nenapovedano oglasiti in eh, takšne primere imamo v Avstriji in drugod, kjer lahko nedokumentirani delavci eh, pridejo, dobijo na svet in eh, dobijo tudi podporo pri podajanju pritožbe. Kar zadeva kriminalne združbe na tem področju, ta študija ni šla konkretno v to tematiko, ni bilo raziskovalnega vprašanja s tem v zvezi, ampak eh, dobili pa smo poročilo nacionalne španske nacionalne kontaktne točke, da so kriminalne združbe vedno bolj vključene v to področje. Potem glede preventive, kar zadeva splošno javnost in potrošnike, tu nimamo kakšnih informacij o kampanjah, ki bi potekale v to smer, ampak kot ste upravičeno dejali, to bi odtegnil biti ustrezen način ukrepanja. Imeli ste potem še eno vprašanje, ki ga je potem ponovil še en od kolegov, glede, vpraš, glede tega, ali lahko tudi tretje osebe uložijo pritožbo oziroma ukrepajo v imenu državljana tretje države. Direktiva to predvideva in v nekaterih državah članicah to dejansko je možno. Eh, takole iz glave, pa moram reči, da vam ne znam odgovoriti na to vprašanje, se obračunam to, ampak je pa to vsekakor v poročilu. Zdaj, glede tega, kako. Uspešen je bil fokus te direktive, ali je to nek uh, zgled, z, uh, uspešen zgled, kar zadeva ciljanje na posamezne sektorje. Moram reči, da nismo preučevali učinkovitosti samih inšpekcij, kar zadeva število državljanov tretjih držav, za katere je bila ugotovljena nezakonita zaposlitev. Tako da neposredno odgovor na to vprašanje je, mm, da to ni bilo zajeto v študijo in vsaj mi ne moremo dati nekega zadovoljivega odgovora na to. Potem glede razpoložljivih resursov. Nekatere države članice poročajo dejansko, da nimajo dovolj sredstev, ampak nekatere države članice so to izpostavile v svojih nacionalnih prispevkih, ni pa mm, bil to glavni fokus te študije in mm, ni se to ravno zdaj odgovor, ki bi ga države članice pogosto podajale. Kar zadeva podatke, ki jih države članice hranijo mm, dezagregirane podatke, se pravi mm, po spolu, po drugih kategorijah. Nekatere države ja, imajo podatke, ki so izredno dobro razdeljeni, spet druge države ne. E, tudi Evropska komisija je aktivna na tem področju pri izboljšanju kakovosti poročanja. Na splošno lahko povem, da boljše, ko je poročanje, bolje lahko tudi ciljno usmerimo inšpekcije in bolj ciljno usmerjene, ko so inšpekcije, boljše so podatke, tako da gre za neke vrste pozitiven začaran krok. In zato je izboljšanje kakovosti podatkov vsekakor nekaj, kar lahko bistveno pripomore k boju proti temu pojavu. In kar zadeva zadnje vprašanje, glede samih eh, preprečevanja prihoda samih državljanov teh držav. Zakonodaja v državah članicah vsekakor, kot sem dejal, predvideva takšne rezultate, ki dejansko so lahko razumljeni kot sankcija v tej smeri, ampak pomembno je, da državljani teh držav sploh lahko ukrepajo, to pa lahko storijo seveda samo, če imajo zadostne informacije. Nismo se lotili vprašanja, koliko državljanov tretjih držav ima informacije in koliko jih morda nima teh informacij, ko spremijo nezakonito mm, delovno razmerje, je pa v tem primeru pomembno imeti v mislih, da oseba v tej situaciji lahko ukrepa le na podlagi zadostne informacije in zato je z tega vidika ključno, da vemo, da imajo nekatere države članice uzakonjeno celo obveznost obveščanja državljanov tretjih držav tekom inšpekcij. Morda bi utegnili reči, da je to prepozno, ampak za številne je to prvi kontakt s pristojnim organom države članice, tako da jih takrat eh, obvestijo o njihovih pravicah. Slovaška in Francija, na primer, imata takšen pristop. Glede lobijev, ki naj bi stali za nezakonitem zaposlovanju državljanov tretjih držav, to ni sodilo v našo študijo in nimamo informacij s tem v zvezi, tako da upam, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja. Če ne, me kar opomnite. Hvala lepa, gospod Angerman. Hvala za vašo predstavitev. Hvala vsem poslancem, ki ste še tukaj in boste zastavljali, ste zastavljali vprašanje proti koncu tega sestanka. To je veliko pomoč. veliko pomoč so bili tudi vaši odgovori. Hvala lepa torej še enkrat. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Um, še ena točka pred glasovanjem. Točka 13. Gre za predstavitev trenutnega stanja med institucionalnih pogajanj poročevalke o Eurodaku. Ne vidim je. So... Ko kdo pove, kje je? Okay, so waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. So, sorry, how many... Nikogar ne zanima. Oh, she's coming too. I understand that Mrs. McAvey will be here in two minutes. Čez dve minuti bo tukaj, so mi povedali. Prosim, izkoristite ta čas za vaše opravke. Kdo lahko zaspi, morda lahko kdo organizira zabavo. Kakorkoli, dve minuti. minutes. Okay, I'm reliably informed she'll, uh, Mrs. McAvey will be here in two minutes and then we... Gospa McAvey se bo vrnila, bo prišla čez dve minuti in potem bomo slišali o trialogu glede Eurodaka. Na to je vredno počakati, potem pa glasovanje. Vem, da vas je nekaj tu za glasovanje. Bomo skušali to delati kar se da hitro. Thank you for your patience. We shall pause for two minutes. Thank you. Hvala za vaše potrpljenje. Dve minuti odmora.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 veille à la commission. Non, non, non, je ne crois pas. Je crois que c'est des Where are we? 17. So colleagues have... Uh, tako, kolegice in kolegi, nadaljujemo, točka 13, vidim, da je poročavka že tu. Prav tako poročavci v senci gledam na čas. 17.45 imamo glasovanje, konec dneva je in da ste nekateri prišli zaradi glasovanja, tako da moramo začeti. Kratka predstavitev, poročilo poročevalke o Eurodaku. Gre za uredbo Eurodak prenovo. Poročevalka je Monika Makovej. Gospa Makovej bo podala predvsej trenutnega stanja med institucionalnih pogajanj. Ta dosje je del, kot veste, trajočega reformnega svežnja, ki ga poznamo, vključuje zakonodajne doseje o Eurodaku. Mislim, da smo imeli tri trialoge do danes pod estonskim predsedstvom. in dva mislim, da sta še načrtovana do konca estonskega predsedstva. Glede tega pa nam bo gospa Makovej podala kratek pregled. To mora biti hitro, ker 17.45 začnemo glasovati. Kratka predstavitev, prosim. Uh, how many minutes? Hvala lepa. Koliko minut imam? Because... Pet minut. Prav, hvala lepa kot ste dejali, tri. Tri roke smo imeli. Eden je načrtovan za jutri, ampak bo preložen žal na naslednji teden. Uspelo se nam je proizornično dogovoriti glede nekaterih tem. Omenila bi možnost za države, članice in pristojne organe, da zahtevajo primerjavo s podatki Eurodaka ki temelji na alfanomeričnih ali biometričnih podatkih. Bolj učinkoviti postopki za to, da bo Europol bolj aktualno in učinkovito izvajal svoje naloge. Kot vemo, je v trenutni uredbi podarek na Europolu, vendar pa v praksi so bili tehnični razlogi, zakaj Europol ni mogel dostopati do Eurodaka. Še ena točka pravi pripora za preverbo identitete tretjih državljanov umiri vodno izjavo, da bi to ne bilo pravilno kot sredstvo v sili in v skladu s temeljnimi pravicami. Pa tako nekaj napredka pri ustvarjanju dodatnih varovalk za mladoletne, da bomo upoštevali najboljše interese otroka ali mladoletne osebe. To je pomembno za parlament. Potrebno pa je še delati pri vprašanju, če pride, na primer, do zavrnitve pri osebi, ki zahteva biometrične podatke. Smo pa blizu tudi dosege dogovora za podatke za posilce za azil, za katere je Libe pred petimi leti nasprotil s tem, kar je zdaj Eurodakon že sprejel zakonodajo. Našli bomo kompromis. Tukaj smo se vse skupine v parlamentu strinjali o tem. Čakamo na svet, da poda jasno stališče, da predsedstvo predstavi jasno stališče sveta glede nekaterih vprašanj. Za zaključek pa naj povem, da mislim, da pogajanja tečejo dobro. Cenim pa tudi dobro voljo estonskega predsedstva, ki si želi sodelovanja. Želela bi si dogovora še pod estonskim predsedstvom. Upam, da bomo dosegli dogovor. Decembra imamo še predvidene tri trialoge. Dovolj na hitro, hvala. Hvala lepa, gospod Makovej. Naj preverim, ali želijo spregovoriti poročavci v senci. Ja, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, Klot. Nimamo veliko časa. Res. Poročevalka je govorila o tem da smo pri nekaterih vprašanjih naredili napredek, da smo tudi z estonskim predsedstvom in komisijo zelo konstruktivno sodelovali. To drži. Imamo pa pomembno točko in to je kolegica izpostavila. Dogovor, kar se tiče dostopa Europola do podatkov. Ne prek nizozemske, po obvozu tako rekoč, mislim, da je to pomembna sprememba. Pri drugih točkah pošteno rečeno pa vidim še potrebo po razpravi. Ne vem, če nam bo to dejansko uspelo do konca predsedstva Estonije. Naprimer, vprašanje nižanja minimalne starosti za pobiranje prstnih vtisov. Tukaj smo jasno dejali, da potrebujemo odločne varovalke za mladoletne in to seveda pomeni, da si ne želimo pripora za mladoletne in prisilnega pobiranja prstnih vtisov pri otrocih. Pri otrokih. To je zelo pomembno stališče, o tem moramo naprej še spregovoriti. Po mojem, skeno rečeno, še nismo tik pred dogovorom. Pri vprašanju trajanja hrambe podatkov. Kot odbor smo dali pet let za prosilce za azil, to je bila pomembna odločitev. Strani sveta in komisije pa ostrajajo pri desetih letih. In potem omemba dublinskih pravil. To se mi zdi zelo zanimivo, ker smo sedaj v procesu spreminjanja tablinske uredbe. Mislim, da je to točka, kjer bomo dejansko morali razpravljati še naprej. Sicer pa napeto čakam na naslednje napovedane triologe. Much, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Makovej, za vaše poročilo jasno je, da je potrebno še marsikaj postoriti. Dejali ste, da boste vsaj še dva trialoga. Hvala lepa za to, to je zelo jasno. Mislim, da vemo, da je še kar nekaj vprašanj, ki jih je potrebno razrešiti. Hvala lepa, da ste to orisali in predstavili v času, ki smo ga imeli na voljo. Tako, prekinjam razpravo. Čez približno 4 minute bomo glasovali. Hvala lepa še enkrat. Vemo, da je še nekaj nerešenih vprašanj. Hvala lepa, gospa Makovej, da imamo še dva trialoga pred nami. Tako, glasovali bomo čez štiri minute. Preverite, ali imate glasovalne kartice.

Uh, Kolegice in kolegi, pripravljeni smo. Naj omenim, da je to precej zapleteno glasovanje, čeprav ni dolgo. Ni kompromisov, tako da prosim, sodelujte, bodite pozorni. Mm, rahlo nepredvidljivo je, tako da ne bom šel prehitro. Ste vsi pripravljeni? Dobro. Ustni predlog spremembe imamo. Naj pa ne povemo, če glasujemo. Naslednji večletni finančni okvir priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Pripravka mnenja je Monika Makovej. Gospod Makovej, želite kaj povedati, preden začnemo? To, to... Hvala lepa. Naj se zahvalim za dobro sodelovanje. vsem kolegom in upam, da bomo našli način za uravnotežen, uravnoteženo mnenje o proračunu po 2020. Hvala lepa. Hvala vam. Za začetek imamo ustni predlog spremembe, ki smo ga dobili, ki bo nekje na sredi glasovanja. Poznati pa moramo vsebino, tako da bom sedaj to predstavil, da ne bo nepredvidljivostim. Kasneje je lesto, predlaga Roberta Mecola. Prosim, na kratko predstavite ta ustni prerok spremembe k sedmem odstavku. Če, Hvala lepa, Klod. Gre za to, da želimo povedati, kaj mislimo z aktivacijo sedmega člena, ga vkrediti s pogodbo. Pozivamo komisijo, da sproži sedmi člen pogodbe o odrovanju Evropske unije, v primeru resnega tveganja, resne kršitve strani države članice, pravne države. In poziva svet, da naj prevzame svojo odgovornost v tem pogledu. Okay, colleagues, if everyone was... Dobro, dobro, če ste si pozorno prisluhnili, kdo govarja, ne? Prav, odlično, to je sedaj upravljeno. Eva želi postopkovno vprašanje, prosim. Se pravičujem, nimam glasovalne kartice bo morala nakazati, kako glasujem. Well, Lahko tudi poveste, ali ste za ali proti z roko. Prav. Osebje bo to zabeležilo. Imate vsi glasovane kartice? Da, ker je to zapleteno glasovanje. Prav, hvala. Začnimo. Predlog sojembe 1. Prvi del. Glasujemo. Okay, someone else has a problem with the card. Take your time, don't injure yourself. Še nekdo ima težave s kartico, vzemite si čas, ne poškodujte se, glasovanje je še vedno odprto. Prav, sedaj pa je konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvi sem imel ena, drugi del, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem imel štiri drugi del, glasujemo. Štiri drugi del glasujemo. Spremljajte, prosim, pozorno. To je zapleteno glasovanje. Četrti predlog sem imel drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Mhm. Konec glasovanja. Sprejeto. Kar precejšna večina je bila za. Dobro, bom malo bolj počasen. Ne bodite jezni name, ker je pač to zapleteno. Je vse v redu, kaj se dogaja? Okay with the EPP? Okay. Je vse v redu, ALS? Prav, predvsem B2, glasujemo. Jaz in D. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti predlog spremembe, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem imel pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smemba 11. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 12, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11, tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog sem bil 14. Prvi del. Glasujemo. Prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem bil 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem bil 15. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Glasujemo. predlog spremembe 17, razen zadnjega stavka. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 17 in sedaj zadnji stavek, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Drugi del. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 glasujemo. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Glasujemo. Se upravičujem, pravi predsednik. Po 38 gremo na 41. predlog spremembe 41. Glasujemo. Predlog spremembe 41. Konec glasovanja. Sprejeto. 43, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predloga sprememb 44 in 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, pravi predsednik.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 sprejeto. 51, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 40 glasov za, 7 proti, nihče vzdržan čestitke pripravljavki mnenja. Hvala lepa, kolegice in kolegi, to je konec glasovanja. In to je tudi konec sestanka, točka razno. Ne, konec sestanka.